bi pa vseeno rad dodal še nekaj pojasnil. Najprej dva dodatka k dnevnemu redu. Informacije s tem v zvezi ste že prejeli. Gospod Gajar pravi, da bi nujno morali obravnavati poročilo. Malce tišine, prosim. Gospod Gajer želi nujno obravnavati poročilo o uporabi rezerve za nepredvidene zadeve gre za varnostno rezervo, o kateri smo se pogajali v okviru proračuna za leto 2018, potem gre pa tu še za nujna nakazila, število 33, instrument, ki ga namenjamo Turčiji, torej predpristopni instrument za Turčijo bi zmanjšali in sredstva namenili za humanitarno pomoč v Siriji. Med spravnim postopkom smo se o tem pogovarjali in če bi vse te informacije dobili že tedaj, bi bili veliko bolj pomirjeni. Če nihče nima pripomp na ta dva dodatka k dnevnemu redu, potem bi dnevni red sprejeli. 18. točko bomo obravnavali po peti točki, 19. točko bomo obravnavali danes popovdne ob 17. uri, tik pred glasovanjem, ki se bo začelo ob 17.30. Če nimate nobenih pripomb, potem sklepam, da je dnevni red, kot je bil spremenjen, tudi sprejet. Še dve obvestili imam za vas. Predlog sklepov koordinatorjev z dne 9. oktobra ste prejeli v svojih mapah, ga morate imeti. Če ni nobenih pripomb, potem so vsi ti sklepi sprejeti. Mislim, da se ni treba danes dopovdne vračati na te sklepe. Danes popovdne se seja začenja ob 14.30 minut, gre za novost. Od zdaj naprej bomo popovdne začeli s sejami ob 14.30 minut in ne ob 15. uri, tako kot običajno, ampak seja se bo zaključila ob 18.30 in niti minute kasneje. Se pa že zahvaljujem tudi Jensu Gajerju, ki bo predsedoval seji popovdne, ker se bom samo deležil dogodkov v okviru tedna veščin, ki poteka v Bruslju. Tam bom predstavil tudi naše stališče glede projekta v zvezi z mobilnostjo pripravnikov v Evropi. Še zapisniki sej 30. in 31. augusta ter 26. in 27. septembra. Mislim, da ste zapisnike prejeli. Če nimate nobenih pripomb, če ne želi nihče nobene spremembe, potem sklepam, da so zapisniki sej sprejeti. Euh, Zdaj pa prehajam na izid spravnega postopka v zvezi s proračunom. Postopek je potekal med svetom in delegacijo parlamenta. Naj vas spomnim, da smo dosegli dogovor in sicer v noči iz petka na soboto, torej v okviru tega spravnega odbora smo dosegli ta sporazum ob 4 zjutraj smo sklenili dogovor. Na prejšnjem sestanku našega odbora pred dvema tednoma so bile napovedi bolj temačne kot ne. Komisija je takrat menila, da je njen predlog proračuna edina točka, ki zagotavlja ravnotežje med svetom in parlamentom prerasporeditve in okrepitve, o katerih smo se dogovorili ob umestnem pregledu v lanskem letu, predstavlja neke vrste Biblijo. In ta Biblija na nekakršen način ne sme biti kršena. Ne smemo prečkati meja, ki so tam zapisane. Nobene pobude naj ne bi več sprejemali do konca večletnega finančnega okvira. Vse je bilo zapečateno, torej nepremično. Tudi svet si je zelo restriktivno tolmačil to stališče, ki smo ga dosegli ob umestnem pregledu. Svet je želel ohraniti vse marže za tako imenovane nepredvidene izdatke in ti nepredvideni izdatki ter prihodnje podaljšanje sklada za begunce iz Sirije v Turčiji sta bila pomembna za svet. Mi smo s pomočjo držav že prispevali skoraj da 3 milijarde evrov, prispevali naj bi mi še milijardo. Leta 2018 naj bi bila sprožena naslednja tranša in eh, znesek te tranše naj bi bil največ ena milijarda. Države, ki so prispevale še dodatni dve milijardi, so tudi rekle, da ne bodo več pri tem sodelovale in da je Evropska unija tista, ki bi morala financirati celoten znesek, torej 3 milijarde. Postopek, kot si ga je začrtal svet, je predvideval, da bi ohranili 3 milijarde rezerve, kar pomeni, da je bil ta proračun, s katerim smo bili soočeni, neke vrste lažni proračun ker že od samega začetka nismo predvideli predvidljivih izdatkov. V petek in potem v noči s petka na soboto smo uspeli odpraviti te ovire. Komisar Oettinger je rekel, da niti svet, niti parlament ne upoštevata skupne izjave o top-upu iz umestnega pregleda zato je proračunski organ prost in lahko odloča o sredstvih za letni proračun. Še eno oviro smo odpravili, ko smo uveljavili spoštovanje načela pri krepitvi razdelka 1A. Ta je bila za nas prednostnega pomena. Obzorje 2020, Erasmus in Kosme so programi, ki jih ne moremo kakorkoli ošibiti. Svet je tu predlagal reze. 150 milijonov dodatnih sredstev smo predvideli za razdelek 1A, 105 milijonov je novega denarja, ki smo ga dobili iz globalne marže. V razdelku 1B smo prejeli dodatna sredstva, predvsem za zaposlovanje mladih, Za 50 odstotkov so se povečala sredstva v primerjavi s predlogom komisije, ko gre za prevzete obveznosti, ampak tu ne gre za tako imenovani frontloading. V omestnem pregledu smo se namreč dogovorili o določenem znesku. Pri razdelku 4 so se zmanjšala sredstva za predpristopno pomoč za Turčijo. 85 milijonov evrov smo potem namenili za ukrepitev drugih programov. Parlament je uspel uveljaviti svoje predloge sprememb tudi pri drugih razdelkih, enako velja za agencije, da ne omenjam pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. 100 milijonov evrov smo zagotovili v ta namen. Parlament je torej uspel odpraviti vse reze, ki jih je predlagal svet. In dogovori, ki smo jih sklenili, so še kako zaznamovani stališčem parlamenta. Imamo pa tudi popravljalno pismo strani komisije. Drage kolegice in kolegi, lahko rečem, da je rezultat nedvomno pozitiven. Mislim, da smo dosegli veliko več kot običajno, čeprav sta tako svet kot komisija predlagala nekatera temeljna načela, naprimer umestni pregled, Brexit, marža za sklad za Turčijo. Poleg tega smo precej neuspešni pri plačilih. Preuzete obveznosti prav tako niso na ravni, kot smo se dogovorili. Na splošno lahko rečem, da smo z rezultatom zadovoljni, ker presega naša pričakovanja, čeprav so bila pričakovanja relativno nizka, glede na to, s kakšnimi izzivi smo se soočali. Ni nujno cilj ta, da povečamo izdatke. Povečanje javnih izdatkov ni nekaj, kar bi javno mnenje v Evropi pozitivno sprejelo. Zavedati se moramo, da je to, kar predlagamo, nekaj, kar tudi ustreza interesom javnosti. Pripravljamo se na prihodnost Evrope, zagotavljamo varnost evropejcem. Številni člani so v spravnem odboru odigrali zelo pomembno vlogo, zlasti ko je šlo za spostavljanje stikov z državami članicami v svetu, tako smo tudi pripravili teren za sprejetje dogovora. Rad bi se vam vsem zahvalil. Vedno je nekoliko moteče videti, da je bilo v dvorani zgolj nekaj ministrov, nekaj veleposlanikov in predstavnikov stalnih predstavništev. To so običajno predstavniki, ki jih delegirajo z ministrstv za finance. Nedvomno gre tu za visoke uradnike, ampak oni nimajo nobene jih pristojnosti, kar zadeva manevrski prostor pri pogajanjih, moram reči, da smo poslanci to dejstvo sprejeli z precejšnjo britkostjo. Komisar Oettinger in njegova ekipa sta prav tako delovala na način, da se jim lahko zahvalimo. Včasih sem imel občutek, da je komisar skušal ugoditi tudi neto plačnicam, tudi ministru Kivinenu in celotni ekipi predsedstva bi se rad zahvalil, tudi sekretarjatu sveta. Vsi so opravili dobro politično in tehnično delo. Predvsem so se trudili, da bi bilo vzdušje dobro, da bi lahko sklenili sporazum, kljub temu, da smo bili na začetku povsem na nasprotnih bregovih. Rad bi čestitev tudi splošnemu poročevalcu Zigfridu Murašanu za upravljeno delo. Mislim, da je bil od začetka do konca kos nalogi, nalogo je opravil odlično. Moram reči, da sem bil res navdušen nad talentom in tudi nad delom kolega, za kar se mu prisrčno zahvaljujem in mu čestitam. Hvala tudi poročevalcu za ostale razdelke, Richardu Ashfordu. Zadeva ni bila enostavna, še posebej, če smo imeli tretjo kopijo dokumenta, v kateri je bilo zapisano, da bodo zmanjšana tudi sredstva, naprimer za zgradbe. Poročevalec za agencije Jens Geier, tudi tebi se zahvaljujem, si tudi poročevalec za proračun za leto 2017, mislim, da si deloval zelo stabilno in nam tudi pomagal pri vzpostavljanju ravnotežja. Besedo bom predal tudi poročevalcem, zato da še sami povedo, kakšen vtis so imeli med temi pogajanji. Besedo bo predal Zikvidu Murešanu. Hvala lepa. Spoštovani predsednik, kolegice in kolegi, lepo vas je videti po komaj da treh dneh. V soboto zjutraj smo se komaj da poslovili, ko smo se dogovorili o proračunu za prihodnje leto. Postopek je bil zelo dolg, zato bi se rad najprej zahvalil predsedniku Artviju. Hvala lepa, da si odigral tako aktivno vlogo tekom spravnega postopka. Pomembno vlogo si odigral pri doseganju tega, po mojem mnenju, dobrega sporazuma o proračunu s svetom. Rad bi se zahvalil tudi sekretarjatu našega odbora. Tudi sekretarjat je neutrudno delal v zadnjih tednih. Sekretarjat je bil vedno na naši strani, nam stal ob strani, delovali so predano, profesionalno, bili so nam na voljo, tako da res velika hvala. Prav tako bi se rad zahvalil za opravljeno delo obema poročevalcema, s katerima sem tesno sodeloval. Hvala Richardu Ashfordu, ki je odgovoren za ostale razdelke in tudi Jensu Gajerju, ki je delal na agencijah. On zelo dobro razume agencije. Je pa tudi splošni poročevalec za proračun za leto 2017, opravil je izjemno ulogo, predstavlja je tudi zelo trden steber v teh pogajanjih in nam pomagal pri doseganju sporazuma. Čestitke obema za opravljeno delo. Hvala lepa tudi komisarju Ettingerju, ki ga sicer danes ni z nami, se pa vseeno zahvaljujem tako njemu kot tudi ekipi iz GD za proračun. Bili ste nam v podporo in pomoč, skupaj smo iskali rešitve, mislim, da ste odigrali pomembno vlogo v tem postopku. Naj vam zdaj na kratko povem, o čem govori ta sporazum, naj vam povem, zakaj se mi zdi ta proračun dober. Ob koncu spravnega postopka ob pol štirih zjutraj sem predlagal delegaciji parlamenta, da sprejme ta proračun. Če gremo po razdelkih. Razdelek 1a. Tam smo uspeli dobiti 105 milijonov svežega denarja za naše prednostne naloge na tem področju. 70 milijonov evrov svežega denarja za obzorje 2020, 20 milijonov za Erasmus in 15 milijonov za Kozme. To so bile ključne prednostne naloge parlamenta, ker gre za MSP-je, ker gre za študente, ker gre za raziskave, inovacije, torej za področje, kjer je denar potreben, kjer se denar dobro porablja in kjer lahko Evropa postane tudi bolj usmerjena v prihodnost. Najjasno povem, da gre za nov denar, za svež denar tu ni prišlo do prerasporeditve sredstev, ni nikjer kakšnih asteriskov ali pa opomp pod črto, kjer piše, da bomo ta sredstva morali na nek način nadomestiti v prihodnjem letu ali letu kasneje. Gre za 105 milijonov evrov svežih sredstev. Razdelek 1b. Brezposelnost mladih. Za nas je bila to pomembna politična prednostna naloga, to velja za številne kolege iz različnih političnih skupin. Na podlagi lastkoletnega sporazuma je komisar rekel, da bi za brezposobnost mladih morali imeti 233 milijonov evrov. Uspeli smo dobiti dva konkretna elementa, ker se nam to ni zdelo dovolj. Najprej 116 milijonov svežega denarja v relativnih pojmih je to povečanje sredstva za 50 odstotkov, gre za nov denar, ne gre za front loading. To bi sicer bila priljubljena rešitev sveta. Skratka, tudi tu je parlament dosegel zmago. Uspeli pa smo pridobiti tudi skupno izjavo sveta, komisije in parlamenta, v kateri piše, da če bomo potrebovali več sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih, bomo ta sredstva tudi zagotovili potem še sposobnosti črpanja v letošnjem letu, če bomo v letošnjem letu imeli znižano zmožnost za črpanje sredstev, bomo sredstva, ki jih ne bomo porabili letos, prenesli na naslednje leto. Smo pa tudi obvestili komisarja, da bomo spremljali realne potrebe na terenu. V rednih intervalih bomo torej ocenjevali, ali potrebujemo več sredstev, ali se sploh pojavljajo potrebe po dodatnih sredstvih. Ampak dodatna nova sredstva, kot rečeno, smo dobili. 34 milijonov evrov smo uspeli pridobiti za mlade kmete. Verjetno veste, da smo želeli storiti več za mlade kmete. Tudi komisija je v spremenjenem pismu to omenjala, skratka 34 milijonov evrov novih sredstev za mlade kmete v razdelku 2. Razdelek 3 tu marže nismo imeli na voljo. Vsakršno povečanje, na katerega smo tu ciljali, naj bi prišlo iz instrumenta za fleksibilnost. Za nas je bilo ključnega pomena, da agencije z področja PNZ-ja dobijo dodatna sredstva. Europol 3,7 milijona evrov in 10 dodatnih mest. EASO 5 milijonov evrov, 1,8 milijona in 5 dodatnih mest za Eurojust. Mislim, da je to dobro ravnoteže, ki tudi odraža stališča političnih skupin v parlamentu. Razdelek 4. 85 milijonov smo zagotovili pri tistih vrsticah, za katere menimo, da jih moramo okrepiti. Kot prvo, 34 milijonov za eni jug, 10 za eni vzhod, 10 za Balkan, 10 za razvojni instrument, 3 milijone za strateško komuniciranje, da se bomo borili proti lažnim novicam, in dezinformacijam, ki prihajajo predvsem strani Rusije. 3 milijone za sirske begunce, 6 milijonov za UNRO, oziroma 6 milijonov za UNRO, ta sredstva so namenjena sirskim beguncem predvsem in 3 milijone za ciparske turke. Zelo ambiciozni smo bili pri rezih, ko gre za predpristopno pomoč Turčiji. 50 milijonov smo želeli zmanjšati sredstva, 30 milijonov smo jih želeli dati še v rezervo, svet je želel, da bi bili bolj ambiciozni, vsi vemo, kako se odvijajo zadeve v Turčiji. Turčija se oddaljuje od evropskih standardov, ko gre za demokracijo, pravno državo, ko gre za svobodo govora, ko gre za svobodo izražanja, ko gre za nevladne organizacije. Skupaj s svetom smo se odločili, da bomo zmanjšali sredstva za Turčijo za 105 milijonov evrov, 70 milijonov evrov gre v rezervo. Dobro je, da smo poleg tega reza in rezerve, kar je bila filozofija parlamenta, tako bomo imeli namreč vzvod tudi, ko bomo razpravljali z vlado v Ankari. Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi o tem se nismo pogovarjali v spravnem postopku. Svežen parlamenta je bil sprejet, tako kot lani, brez razprave. Razlika v primerjavi s preteklimi leti pa je, da smo v celoti izkoristili sredstva, ki smo jih imeli na voljo v okviru finančne uredbe v ta namen. Pripravljalni ukrepi na obramnem področju so prednostna naloga svetne komisije in ne parlamenta. Predvsej sredstvo bomo namenili temu pripravljalnemu ukrepu. Kot rečeno, prvič se je zgodilo, da bomo v celoti uporabili dodeljena sredstva. Na splošno gledano pa bi rad povedal naslednje. Kot veste, smo lani ob sprejemanju proračuna in tudi ob umestnem pregledu pri razdelku 1a bili deležni določenih rezov. Svet je menil, da bomo te reze oziroma povečanja, povečanja iz lanskega leta bomo morali nadomestiti z rezi v letošnjem letu in sicer v višini 200 milijonov. Stališče, ki smo ga imeli v pogajanjih na začetku, je bilo naslednje. Svet je želel dodatne reze, države članice so rekle, da moramo v razdelku 1a zmanjšati sredstva za 200 milijonov. Nismo se uspeli ubraniti tem zahtevam, pridobili smo 100 milijonov dodatnih sredstev. Torej, uspeli smo odbiti vse zahteve, ki so se nanašale na reze. Strogo smo se držali umestnega pregleda. V umestnem pregledu je črno na belem zapisano, da nič ne prejudicira naše vloge kot so zakonodajalce na področju proračuna. Sicer bi bilo to pravzaprav zadnje, kar lahko še storimo v okviru večletnega finančnega okvira. Mi smo proračunski organ, Mislim, da smo s temi dodatnimi sredstvi letos pokazali, da ta vloga ni omejena, da lahko tudi za večletni finančni okvir dosežemo več. Je pa to izjemno dobra novica, še posebej za poročevalce za proračun v prihodnih dveh letih. Če zaključim, mislim, da imamo dober proračun, ki tudi odraža naše prednostne naloge. Zdi se mi, da je to čist proračun, brez kakršnih koli skritih presenečenj za prihodnja leta do izteka večletnega finančnega okvira. Nobenih opomp pod črto, ni nobenih oklepajev, nič takšnega ni, kar bi prejudiciralo proračune v prihodnih letih ali kar bi omejevalo naša stališča. Se že veselim današnje razprave. Kolege vseh političnih skupin pa prosim, da glasujejo za proračun za te sklepe, o katerih smo se dogovorili v spravnem postopku. Prosim, da prihodni teden na plenarnem zasedanju glasujete za, ko bo ta točka na dnevnem redu. Hvala lepa. Merci, merci, Siegfried. Alors, je vais donner la parole successivement à Richard de Schwartz, à Jens Geyer. Hvala lepa. Besedo bo dobil kolega Ashworth, pa tudi kolega Geyer, na to še gospa Calvinjo iz generalnega direktorata za proračun. Sledijo, sledili bodo koordinatorji in vsi tisti, ki se želijo oglasiti v zvezi z tem sporazumom. Richard. Uh, Hvala, predsednik. Najprej naj se pridružim pripombam predsednika in zadnjega govornika, Zikrita Morešana. Mislim, da smo resnično dosegli zadovoljive rezultate. Želel pa bi se zlasti zahvaliti Jensu Gajarju in Sigfridu Murešanu, ki mislim, da sta opravila odlično delo. Seveda, kolegice in kolegi, veste, da smo dosegli veliko glede na omejen manevrski prostor, ko gre za razdelek 5. No, nekaj tistega, kar smo hoteli, smo dosegli, ampak ne vse. Po drugi strani pa sem vesel, da smo za 2,5 odstotka povečanje sredstev dosegli in zlasti me veseli teh 800 tisoč evrov za vzpostavitev proračunske vrstice za strateško komuniciranje. To je eno od vprašanj bilo, ki je bilo pomembno za parlament. Odbor je to podprl in mislim, da smo tukaj svojo argumentacijo uspeli uveljaviti druge inštitucije, ne bom vseh omenil, ampak eh, mislim, da imamo dobre rezultate z dvemi razočarjeni. Najprej Evropsko sodišče. Tukaj se mi zdi, da obstaja opravičen razlog za povečanje v proračunu preko zneska, za katerega smo lahko dosegli dogovor. Ampak kolikor je bilo razumeti, bo kasneje prišlo do pregleda in morda revizije tega zneska, glede na potrebe sodišča. Potem razočer, razočaran sem, ker smo zmanjšali sredstva v proračunu za uh, stavbe, za zgradbe. To je bil pač rezultat kompromisa. In predsednik odpora za proračun je pač tukaj moral upoštevati stališča različnih subjektov, političnih skupin, eh, potem eh, komisije in sveta in mislim, da je bilo to težko narediti za predsednika odbora za proračun, kajti čas nas je preganjal vse skupaj. Če se nekdo pogaja ob štirih zjutraj, je to seveda dodatni pritisk za vse v pogajanjih. Torej na koncu 160 milijard eh, evrov je proračun in 105 milijonov, ki smo jih dobili v obliki svežih sredstev, je sicer majhen znesek, ampak vseeno čestitam predsedniku za način, na katerega je vodil v našem imenu pogajanja. Mislim, da je ta rezultat zadovoljiv in še enkrat čestitke predsedniku za upravljeno delo. Hvala lepa pa kolega, zdaj pa Jens Gajer, ki bo poročal o agencijah. Danke. Hvala, gospod predsednik. Hvala za vse čestitke in komplimente, ki sem jih slišal. Resnično smo dobro sodelovali, ko gre za politične skupine parlamenta v tem delu in mislim, da smo doživeli kar dobre rezultate. Našli smo, mislim, da dobre rešitve za delo našega mm, odbora. Mislim, da je to dobro in spodbudno. Nekaj je že rekel Zigrid eh, pred menoj o agencijah prednostne na področja parlamenta so bila takšna, da predvsem upoštevamo rezultate migracijske krize, agencij, ko gre za tretji razdelek. V notranji, na področju notranje politike je sicer komisija ponudila nekaj izboljšav, na tem smo sicer še delali. In v pogajanjih smo uspeli se osredotočiti na pomembno agencijo v 1A razdelku, to je GSA, potem uresničevanje, gre za uresničevanje projekta Galileo. Tukaj gre predvsem za e, inštrument Evropske unije na področju inovativnosti. Gre za projekt, ki dobro poteka in mislim, da je bilo potrebno e, podpreti to dejavnost z dodatnimi sredstvi. E, agencije so sicer majhen del proračuna, ampak predstavljajo zahtevno tematiko. Tisti, ki uh, ocenjujejo te agencije, ne da bi poznali situacijo realno, pravijo, da jih je preveč, ampak uh, vseeno obstaja cela vrsta držav članic, ki želijo imeti sedež vseh možnih agencij na svojem območju. Zato je tukaj neka dvoličnost prisotna dosti krat, eh, ko razpravljamo o agencijah. No, sam bi bil vesel, če bi v skupnih sklepih, v joint conclusions, eh, zapisali eh, en stavek o tem, da bi vse obveznosti iz medinstitucionalnega eh, sporazuma tudi dejansko izpolnili, ko gre za agencije. Gre za pet odstotno povečanje števila delovnih mest, globalno gledano. In bojim se, da v naslednjem večletnem finančnem okviru eh, bo svet oziroma bo komisija predlagala še nadaljna zmanjšanja delovanja teh agencij. Upam, da se to ne bo zgodilo kot poročevalec za proračun za leto 2007 pa bi rekel tole. Od, torej v paketu v svežnju smo obravnavali DAP 6, torej predlog spremembe proračuna 6. Svetu smo s tem v zvezi samo dali vedeti, da se bo treba še nekaj časa ukvarjati z DAP 6 preden bomo našli neko zadovoljivo rešitev, preden bomo glasovali o tem predlogu spremembe proračuna. Ampak povdarili smo, da je to del svežnja in sedaj delamo na tem, da bi uporabili maržo. Danes popovdne bomo govorili o tem in kot poročevalec za proračun 2017 bom s tem uh, opravil svoje delo, razen če se bo zgodilo v prihodnosti še kaj neprijetnega. Ampak uh, hvala za vaše zaupanje. Štafeto bom predal seveda naprej Zigfridu in hvala za zelo plodno in konstruktivno sodelovanje. Hvala lepa Jens za ta pojasnila, hvala lepa tudi za upravljeno delo. Hvala lepa vsem trem poročevalcem. Pogovarjali smo se o pobudi za zaposlovanje mladih, ampak kot je rekel Zigfrid, komisija je obljubila, da bo dala na voljo dodatna sredstva, če se bo izkazalo v letu 2018, da potrebujemo dodatna sredstva takrat bo tudi uložen predlog spremembe proračuna. Glede Evropskega sodišča, kot je rekel Richard, opravljen bo pregled na tem področju. Sodišče je tisto, ki rešuje zadeve, tudi ko gre naprimer za konkurenčna pravila. DAP 6 iz leta 2017 tudi kaže, da so vse te odškodnine, ki jih sodišče naloži v svojih sodbah, še kako dobrodošle za države članice. Zato ne želimo, da bi sodišče kakorkoli omejevali funkcije na tem področju. Želimo ohraniti konkurenco na enotnem trgu. Sodišče mora torej imeti na voljo sredstva za to, da vse te postopke izpelje v najhitrejšem možnem času. Gospa Kalvinjo, vi ste bili prav tako stalno prisotni, stalno ste bili na poti med svetom in parlamentom oziroma obema dvoranama. Bi lahko predali še svoje mnenje o spravnem postopku? Hvala lepa, gospod predsednik. Poslanke in poslanci, poročevalci, spoštovani člani. Komisija je zelo zadovoljna z Sporazumom o proračunu za leto 2018, ki smo ga dosegli zgodaj prejšnjo eh, soboto po zapletenih pogajanjih. Kot je rekel gospod Ashford, je treba vse postaviti v neko perspektivo. Gre za 160 milijard evrov težek proračun. Seveda vsi niso v celoti z njim zadovoljeni. Morda bi bila tukaj še ena malenkost, tam še ena malenkost, ki bi bila boljša po našem mnenju, ampak nasplošno gledano smo zadovoljni s tem globalnim sporazumom. Doseganje tega sporazuma, dogovora, je bilo, da je bila dejavnost polna izzivov. Stališči obeh proračunskih organov sta letos kljub vsemu bili nekoliko bližje eh, vsak sebi kot v prejšnjih letih. Obe instituciji sta seveda imeli lastne prioritete, eh, rast. Eh, Eh, ustvarjanje delovnih mest, varnost in spravni postopek je bil tako zapleten kot v preteklosti. Ker zadeva komisijo, moram reči, da smo imeli nekaj zelo težkih eh, pogovorov z vami in želela bi v tem forumu povedati, da ste bili enako strogi eh, z obema institucijama v teh pogajanjih. Lahko smo uskladili na, konču, na koncu te različna stališča z velikimi uspehi in koncesijami, ki sta jih morali narediti obe strani. Delegacija Evropskega parlamenta je delovala tako, da je lahko samo čestitam. Ne bom ponavljala vseh stvari, ki smo jih že slišali danes do povdne, ampak mislim, da parlament bi lahko bil zadovoljen, kajti zaradi vsebine sprememb, eh, do katerih je prišlo v spravnem postopku. To velja, zlasti velja za razdelek 1a. Tukaj gre za veliko povečanje sredstev za pomembne, uspešne programe, ki so blizu eh, srca parlamenta in sporazum o umestnem pregledu je dober Seveda pa to, ta uh, umestni pregled ne bo vplival na delovanje obeh proračunskih organov. Ta odločitev je sedaj potrdila vaš pristop do umestnega pregleda. V razdelku 1b pobuda za uh, eh, zaposlovanje mladih, tudi tukaj je prišlo do bistvenega povečanja. Vse tri institucije so se zavezale k. Uh, bolj uspešnemu boju proti brezposelnosti mladih, potem agencije, ki delajo na terenu z, eh, v okviru kri, migranske krize. Tukaj je prišlo do povečanj sredstev, do povečanja sredstev v globalni Evropi, to je povezano z južnimi sosedami, z vzhodnimi sosedami. Tukaj je bil dogovor med institucijami dosti enostavn. Isto pa tudi, ko gre za popravek financiranja Turčije. Predlog parlamenta za pripravljalne ukrepe in eh, projekte smo, tukaj smo sprejeli vse predloge parlamenta. Torej še enkrat čestitke vašemu pogajalskemu timu, zlasti eh, predsedniku Artviju, poročevalcem Murešanu Garju in Ashwortu, ne samo eh, gospodu Garju zaradi agencije, temveč tudi zaradi njegovega dela, ko gre za proračun 2018 velika večina par v parlamentu upam, da bo presegla uh, razlike na glasovanju naslednji teden in eh, nas, v novembru naslednjega leta bomo imeli tudi nova pogajanja in teh se že veselim. Hvala. Eh, hvala lepa, gospa Kalvinjo, hvala lepa tudi za vso pomoč, ki ste nam jo nudili v tih trenutkih, ko smo iskali dogovor. Besedo zdaj predajam koordinatorjem, najprej kolega Fernandez. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Bom govoril portugalsko. Queria eh, também agradecer eh, a toda a equipa de negociação. Hvala lepa. Sam bi se rad zahvalil celotni pogajalski ekipi. Naj začnem kar s predsednikom odbora za proračun. Žan Artui ima izjemne izkušnje, je velik modrec in mislim, da je izvrstno vodil pogajalsko ekipo. Tako smo tudi uspeli doseči ta rezultat, na katerega smo lahko vsi ponosni, ker je to velik uspeh. Glede na to, da se še nihče ni izredno zahvalil predsedniku odbora, sem seveda sam želel izreči to zahvalo. Hvala lepa tudi splošnemu poročevalcu Zigfridu Murešanu. Uspel je združiti vse politične skupine, opravil je odlično delo. Čestitke in zahvala gredo tudi Richardu Ashfordu. Hvala lepa za težko nalogo ki jo je opravil, pogajal se je v imenu drugih institucij. Kar zadeva agencije, najlepša hvala kolegi Gajerju. Kolega Gajer je uspel rešiti prednostne naloge parlamenta, uspel je uveljaviti naše zahteve. Hvala lepa tudi vsem poročevalcem v senci, ki so seveda po svojih močeh prispevali k temu, da smo dosegli ta rezultat. vsake toliko govorimo zgolj o tem, kaj smo dosegli več v primerjavi z predlogom komisije. Ampak poglejte si, kaj vse smo uspeli doseči v odnosu do sveta. Svet je moral odpraviti reze v višini dveh milijard in pol. Zgolj v razdelku 1a je moral svet odpraviti reze v višini 750 milijonov evrov. Poleg tega smo uspeli zagotoviti nova sredstva za številne razdelke, ki so pomembni za državljane. Mi si želimo zagotoviti rast, kar pomeni, da moramo podpirati MSP-je, zagotoviti več sredstev za raziskave, razvojne inovacije, želimo tudi več solidarnosti na interni in eksterni ravni, želimo zagotoviti varnost za državljane. Vse to nam je uspelo doseči, pri čemer nikoli nismo pozabili na to veliko kugo, ki se imenuje brezposelnost mladih. Brezposelnost mladih je prečni problem. Uspeli smo pridobiti več sredstev, naprimer tudi za pobudo za mlade. Skratka, tisto, kar se je na začetku zdelo nemogoče, to je, kako pridobiti dodatna nova sredstva za programe, kot je obzorje 2020, se je na koncu izkazalo kot dosegljivo in rezultat smo tudi dosegli. Dokazali smo tudi, da je umestni pregled večletnega finančnega okvira nekaj, kar ni česar ne prejudicira. Namreč vsako leto se znova pogajamo o proračunu Evropske unije. Zato se nam zdi dosežen rezultat izjemno pozitiven. Vsake toliko se omejimo na izjave v smislu, ja, saj smo dosegli več, kot je ponujal predlog komisije. Ampak pomembno je, da smo uspeli tudi svetu usiliti svoje zahteve, tako da je moral odpraviti reze v višini dveh milijard in pol. Še par besed bi namenil komisiji. Mislim, da je komisar odigral zelo dobro ulogo, kar je dober znak, deloval je zelo tenkočutno znajo upoštevati stališča vseh. Mislim, da je to nekaj pozitivnega tudi za prihodnja pogajanja in za reševanje izzivov, s katerimi se bomo soočali in pri katerih se bomo morali pogajati. Upam, da bo komisija enako zauzeto delovala tudi v prihodnih pogajanjih, kot bo to storil tudi parlament. Juh. Hvala lepa. Zdaj besedo dobijo koordinatorji ali poročevalci v senci, kot sem že prej napovedal, gospod Vijoti. Grazie, grazie, presidente, per la parola. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Tudi sam bi se rad na začetku tega svojega prispevka pridružil vsem tistim, ki so se že zahvalili poročevalcem. Še posebej Murešanu Ashwortu in Gajerju. Hvala lepa tudi vam, predsednik, za delo, ki ste ga opravili tekom teh dolgih 16 ur, kolikor so trajala pogajanja. Kot eh, parlamentarna delegacija smo bili soočeni s težkimi trenutki, pa ste nas znali pomiriti. Tudi sam moram reči, da sem zadovoljen s posameznimi vrsticami in razdelki. Rad bi se zahvalil poročevalcem in predsedniku za vse tisto, kar smo uspeli pridobiti pri razdelku 1A. Mislim, da nihče ne more zanikati tega, da smo pri tej točki dosegli zmago, tako z političnega kot tudi z vsebinskega vidika. 105 milijonov dodatnih sredstev To ni tako majhna številka. To je pomemben znesek. Hvala lepa poročevalcem, pa tudi vam, predsednik. Naj zdaj še nekoliko širše predstavim svoje stališče. Nedvomno je bilo izjemno težavno soočati se s tem šipkim členom v verigi Evropske unije. V mislih imam svet. Svet je ta najšipkejši člen v verigi, tudi sami ste to izpostavili. Večkrat smo se znašli v položaju, ko smo imeli opravka s svetom, kjer je bil zastopan zgolj en minister in kjer je bilo še par visokih uradnikov iz držav članic, ki niso imeli nobenega mandata za pogajanja. Skratka, tudi manevrski prostor za pogajanja je bil za nas, pa tudi za komisijo, ki se jim jim grede zahvaljujem, predvsej omejen. Parlament je podal številne zahteve. V teh dolgih mesecih, ko je poročevalec Murešan pripravljal stališče parlamenta v zvezi s proračunom, smo uspeli uveljaviti številne zahteve, ampak zaradi tega omejenega manevrskega prostora te zahteve niso naletele na odziv na drugi strani. Namreč spoh nismo prejeli nobenih odgovorov s tem v zvezi. Tudi sama metoda, ki jo je letos usilil svet, je nezadovoljiva. Še posebej me je presenetilo to, da se niso osredotočili na rezultat, temveč na izhodišče. Oni so se ukvarjali z izračunom manevrskega prostora, te marže. Niso se ukvarjali z zahtevami in potrebami v okviru proračuna. Skratka, v tem smislu obstaja neka dvoumnost. Svet je bil obseden s temi maržami, z izračunom marž Sam se strinjam s poročevalcem Murešanom. Pri razdelku 4 smo uspeli zmanjšati sredstva za Turčijo in sicer za 80 milijonov, ker Turčija ne spoštuje človekovih pravic, ker ne spoštuje minimalnih demokratičnih načel, ker se v tej državi porajajo vse večje težave. V rezervo pa smo dali sredstva iz strahu, da bo Turčija v letu 2018 zahtevala novo izplačilo sredstev zaradi težav s sirskimi begunci. Ta sredstva bi morala zagotoviti države članice, ampak zdaj bomo morali uporabiti evropska sredstva za izdatke, ki bi jih morale pokriti države članice. Skratka, ta rezerva je precej obsežna. Kljub vsem prizadevanjem In še enkrat podarjam, da se bi res rad vsem zahvalil. Skratka, kljub prizadevanjem poročevalca, predsednika in drugih, obstajajo v tem sporazumu elementi, zaradi katerih ne moremo biti povsem zadovoljni. Res je, da smo uspeli doseči sredstva pri drugih razdelkih, razdelku 3, razdelku 4, ampak nismo se sploh uspeli spustiti v razpravo o teh proračunskih vrsticah. Sploh nismo uspeli povedati, kateri so razlogi, zaradi katerih parlament zahteva dodatna sredstva. To, kar smo dosegli, je še precej daleč od tistega, kar smo na začetku zahtevali. Nismo uspeli pojasniti in obrazložiti svetu, kaj natanko nas skrbi, kaj nas vega, kaj si želimo. Zaključujem, ker ne želim krasti preveč časa ostalim kolegom. Še glede same metode, gospod predsednik, dve, na, tri, tri zadeve zelo na hitro. Odnos sveta se mi je zdel še posebej moteč pri naslednjih točkah. Kot prvo, pri razdelku 1b, ko gre za jamstvo za mlade, svet je tu, se ne vem, kako naj to rečem. Želim najti primerno besedo, ki ne bo preveč eh, žaljiva. Skratka, Svet je podajal lažne informacije v zvezi z zmožnostjo črpanja sredstev nekaterih držav članic. To se mi zdi absolutno nedopustno in je pravzaprav klofuta. Pri razdelku 4 niso spoštovali dogovora, ki smo ga dosegli v zvezi s humanitarnimi vrsticami vsaj polovico bi morali oni tu pokriti, če ne 100 odstotkov. Ne vem. UNRWA 6 milijonov. Za milijon in pol so tu povečali sredstva, če se ne motim. Skratka, ne spoštujejo minimalnega deleža, ki ga morajo oni pokriti, 50 odstotkov. In še na koncu. Džentlmenski sporazum. Sporazum je bil dosežen predvsem zaradi tega, ker so se potrudile druge institucije. Seveda smo uspeli par stvari doseči, ampak po mojem mnenju ne moremo reči, da je ta proračun skladen z cilji parlamenta, ne samo številčnimi cilji, temveč političnimi cilji. Hvala lepa poročevalcem in tudi predsedniku. Videl sem, koliko truda ste vložili, videl sem tudi, kakšen fizičen napor je terjala ta celotna zadeva. Hvala lepa. Vsaj ena zadeva bi vas lahko zadovoljila, gospod Vioti, enako velja za splošnega poročevalca za leto 2019. Dogovorili smo se o umestnem pregledu, o določenih zadevah, ampak to nikakor ne prejudicira nadaljnih razprav in pogajanj, kar je potrdila tudi gospa Kalvinjo. To je seveda zelo obetavno za našega poročevalca za leto 2019, to ste namreč vi. Kolega Kolmel. Gospod Vijoti, bi še kaj dodali? Ja, e, zelo, zelo na hitro sem preletel vse te točke, ki sem si jih pribeležil. Prej sem pozabil povedati namreč, e, da obstajajo tudi točke, s katerimi sem zadovoljen, med drugim s tem, da sem poročevalec. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se prisrčno na začetku zahvalil trem poročevalcem Zigfridu Murešanu, uh, Jensu Garju in Richardu Ashworthu. Hvala, gospod predsednik. Hvala ne bi se vam želel samo zahvaliti, temveč vam tudi čestitati k rezultatu. Mislim, da je rezultat isto največ, kar smo uspeli, kar bi lahko bili dosegli. Kar zadeva oceno doseženega, pa bi rekel takole. To nasprotovanje med parlamentom in svetom se mi ne zdi tako tragično, to je logično. Mi kot parlament imamo celo vrsto zamisli o tem, kaj bi lahko s sredstvi delali in države članice potem morajo eh, zagotoviti ta finančna sredstva. Torej, očitno je, da razmišljajo v svetu na drugačen način kot pri nas. To je logično, tega ne smemo pozabiti. Z mnogimi podrobnostmi se strinjam in mislim, da smo delno dosegli zelo dobre rezultate. S splošnim dosežkom pa nisem zadovoljen. Zakaj? Zato, ker ponovno nismo uspeli v tem, da bi eh, v tem proračunu eh, dosegli neko drugo usmeritev. Velike politične ideje, ki jih imamo, tukaj niso, po moje, dovolj prepoznavne v proračunu. Dobro je, da smo se angažirali in dosegli veliko, ko gre za boj proti brezposelnosti mladih. Vsakdo med nami, ki ima dobre projekte, bi moral eh, imeti možnost, da se ti financirajo. Ampak tukaj se borimo proti simptomom, ne pa proti vzrokom. Vprašati se moramo, zakaj in kje je visoka brezposelnost mladih, kakšni so vzroki in potem, če se želimo lotiti vzrokov, bi lahko dosegli bistveno več, kakor če sedaj se pogovarjamo samo, kako bomo posamezni eh, projekte, ko gre za boje proti brezposobnosti mladih, eh, financirali. Vemo, da gre za problem, ki že kar nekaj časa traja in mislim, da ta prerasporeditev sredstev ni edino, kar je možno. Ubrati moramo novo pot, nove naloge si moramo zadati in mislim, da tukaj nismo bili čisto uspešni. Tukaj bo treba še veliko delati in danes se bomo tudi še pogovarjali o tem. Gre za recimo skupna sredstva za nabavo na področju obrambne industrije. Zdi se mi, da tukaj ne gremo po pravi poti. Eh, skupna obramba se mi zdi, da je tukaj neustrezno zastavljena kot naloga, ki jo je treba podpreti z ogromno sredstvi. Mislim, da moramo najprej imeti jasno politično odločitev, kaj hoče Evropska unija na tem področju doseči in potem se lahko vprašamo s kakšnimi ukrepi in kako bomo to financirali. To bi bila neka vrste želja z moje strani, ki žal v tem predlogu uh, proračuna ni bila vključena. Hvala. Hvala, gospod Kolmel. Gospod Tarant. Sedaj vaša. Hvala, gospod predsednik. Tri pripombe imam. Ne bi želel ponavljati vseh teh čestitk, ki so bile naslovljene na ljudi, ki si jih zaslužijo. Prvič v življenju sem videl, da so estonski mediji poročali o dogovoru, ki smo ga dosegli v soboto zjutraj, čež da je to zelo pomemben dosežek v Evropski uniji in njeni zgodovini. Očitno je to res velik eh, dosežek. Drugič, sam nisem mogel sodelovati pri teh pogajanjih in to je dobro za vse nas, eh, kajti kada sem jaz prisoten, je težko doseči kompromis. In tretje, glasovanje o tem, ki bo naslednji teden tukaj v Bruslju. Morda se bo pri, eh, primer sodišča pojavil in morda bomo to glasovanje morali prestaviti na Strasbursko zasedanje. Samo opozoriti želim na to, da bodo nekateri zahtevali več denarja za sodišče in morda bomo zato morali eh, kasneje glasovati. Eh, Gospod Kristoforu. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da ni nobenega dvoma o tem, da smo, da lahko danes kot eh, odbor za proračun govorimo o velikem uspehu, ki smo ga dosegli. In protagonisti so tukaj zaslužni, predvsem gospod Murešan, potem vsi ostali poročevalci in vsi, ki so sodelovali v tem eh, doseganju uspeha. Mislim, da smo uspeli, ko gre za. Uh, kozme, ko gre za obzorje, ko gre za mlade eh, kmetovalce, ko gre za rast eh, in delovna mesta in tako naprej. To so pomembne razsežnosti evropskega proračuna in to kaže, da naš odbor zna prisluhniti potrebam naše družbe po rasti, po zaposlovanju. Torej, Velik uspeh smo dosegli tudi, ko je prišlo Eh, do zmanjšanja sredstev namenjenih Turčiji. Mislim pa, da tiste države članice, ki ne nehno kršijo ali delujejo proti vrednotam Evropske unije, ki žalijo institucije Evropske unije, ne smejo dobiti finančnih sredstev. Sam se zauzemam za to, da Turčiji sploh ne damo nobenega denarja, ampak ne samo Turčiji, vsaka država, ki se na ta način, ki na ta način pristopa Evropski uniji, ne bi smela dobiti nobenih finančnih sredstev. Poleg tega Evropska unija še vedno ima težave z enim delom Cipra, ki mu namenja finančna sredstva, kljub temu, da je to del eh, Cipra, ki je pod turško okupacijo. Mislim, da na ta način ne bi smeli več delovati. Če bi bilo obratno, mislim, da bi se druga stran povsem drugače vedla. Zahvaljujem se odboru poročevalcu Zigfridu Murešanu zato ker je parlament tokrat ponovno dokazal, da znamo prisluhniti tistim ljudem, ki jih eh, po okupaciji ignoriramo že desetletja na Cipru. Turčija še vedno povzroča celo vrsto težav na tem področju. Uh, cela vrsta ljudi je na tem področju delu Cipra izginila, o njih ni več nič slišati. Torej, če smo ponosni s pričo tega uspeha odbora za proračune, za proračun moramo istočasno tudi se zavedati, da smo poslali sporočilo v svet, da bosta Evropski parlament in eh, svet eh, še vnaprej znala prisluhniti tistim, ki so se znašli v krizi. Merci. Madame Thomas. Hvala lepa, gospa Toma. Oui, merci, merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vam in celotni ekipi. Hvala še posebej poročevalcem, seveda. Tako kot ostali kolegi, tudi sama pozdravljam odlično delo, ki ste ga upravili. Hvala lepa tudi za vzdržljivost Ti meseci so bili dolgi, delali smo na proračunu za leto 2018. Če smem, glede na to, da je gospod Fernandeš upravičeno govoril o novih zahtevah, on še kako dobro ve, zakaj gre. Kako visoko bomo postavili te nove zahteve pri proračunu Evropske unije? Gospod Kolmel je sicer zapustil dvorano, ampak ta raven zahtev ni zgolj rezultat izdatkov parlamenta, temveč pogosto in zelo pogosto rezultat zahtev sveta pri novih politikah, ki jim kar ni konca in kraja. Če se torej vrnem na to raven zahtev, ugotavljam, da raven zahtev ni enaka za vse v odboru za proračun. Spoštovati moramo zahteve tako enih kot drugih. Pomembno je, da odbor za proračun dela v dobrem vzdušju in učinkovito. Je pa res, da vsi nismo na enaki ravni, ko gre za zahteve. Po mojem mnenju smo sicer dosegli simbolično politično zmago, tudi številčno zmago. Pri razdelku ena. Euh, euh, tu se mi zdi, da so nam vrgli par drobtinic pri ostalih razdelkih, pri tem prv, prvem razdelku pa smo nekaj vendarle dosegli. Uh, Kot ste rekli, gospod predsednik, lahko smo zadovoljni, ker so odpravili omejitve iz prejšnjih dogovorov in pogajanj. Ampak, če ne bi storili napak v preteklih pogajanjih, bi lahko zagotovo dosegli še korak naprej in dosegli tisto, kar bi sama imenovala odprava zaostanka iz preteklih pogajanj. Skratka, dosegli smo politično zmago, osupljivo politično zmago v pogajanjih. Glede vsega ostalega pa moram reči, da sem kar rahlo zagrenjena. Zakaj sem zagrenjena? Ker sem že tekom spravnega postopka povedala, da je svet deloval neiskreno pri tem proračunu in tega ne sprejemam. Daniele Vioti je prej povedal, da smo pogajanja začeli z maržami. To je nesprejemljivo. In vsi tu vemo, da ta pogajanja niso bila pogajanja o maržah, temveč smo se pogajali o skladu za Turčijo. Svet ni želel tega izpostaviti v prvo vrsto v teh pogajanjih. To se meni ne zdi sprejemljivo predvsem pa se mi zdi, kako naj povem. Prej ste rekli, da, ste, da se veselite prihodnih pogajanj novembra za leto 2019. Ne vem, prej sem skoraj zakričala, ko ste to rekli. Ampak Sama sem res manj delala kot poročevalci v tem postopku, vseeno pa imam občutek, da nam date neke drobtine tri dni pred začetkom pogajanj, potem pa nas zaprete za dvojna vrata v svetu, nekje sredi noči nas držite tam, zato da sprejmemo zadeve, tudi če smo se stradani, par kanapečkov so nam prinesli, tri miniaturne sendviče smo imeli, celo noč zaprti smo bili za dvojnimi vrati v svetu in tam so nas držali, dokler nismo rekli, ja, sprejemamo. Ste to doživeli kot nadlegovanje? kot da bi me kdo vzel za talko, gospod predsednik. Tu je šlo za situacijo s talci. Gajer je vzel za talca DAP 6. Ja, ampak če vzameš za talca proračun, to no isto, kot če vzameš za talca ljudi. Tako da naslednjič ne vem, kako se bodo zadeve odvijale. Na tak način nikakor ne. Ponižali so nas parlament, je bil ponižen. Mi je zelo žal, ampak takšen občutek imam. Res imela sem občutek, da so nas v teh pogajanjih ponižali. Daniele Vjoti in ostali so rekli, kakšen je bil odnos sveta. Svet je poslal tam nekega reveža ministra, neke revčke uradnike, medtem ko so vsi ministri Evropske unije v Göteborgu paradirali, v zvezi s socialnim stebrom, ki nima nobene proračunske ali pravne vrednosti. Nima nobene pravne vrednosti, naj ponovim. Še manj ima pravno vrednost, ampak glavno, da so tam ministri, da paradirajo, da so kot pavi, mi je zelo žal, ampak tam, kjer se pa dogajajo resne zadeve, kjer se pogovarjamo o proračunskih zadevah, pa niti enega ministra, pa vsi so zadovoljni, no jaz pa nisem. Tako. niso spoštovali mojega mandata, niso spoštovali evropskih državljanov s tem početjem in moram reči, da sem izjemno zagrenjena zaradi teh pogajanj. Govorim s svojim srcem in želodcem, ampak to je vse, kar mi je zaenkrat ostalo. Hvala. Merci, Izabel, da vas aporte des nuances dans l'expression de satisfaction. Euh, Hvala lepa, da ste tako lepo predstavili občutke do katerih ste prišli med temi pogajanji. Gospod Rubih. Hvala, gospod predsednik. Kar zadeva pogajanja, sem pravzaprav z njimi zadovoljen, kajti tekla so naprej. In morda je bilo dobro, da tam niso bili vsi ministri prisotni, sicer bi bila pogajanja še težja. Mislim, da če bi pri tem proračunu zahtevali, da so ministri prisotni. Ne vem, morda bi morali povedati, da je treba Lizbonsko pogodbo spoštovati. No, sedaj smo prišli do odstotka, ki je manj kot en odstotek. Manj kot en odstotek BDP-a je tisto, o čemer se pogajamo. In potem se pre rekamo o, do 4 zjutraj, gremo skozi vse posamezne točke in tako naprej. To je gotovo velik izziv. Ampak en nauk iz tega vsega lahko potegnemo, ko gre za večletni finančni načrt, moramo sedaj eh, svojo zahtevo uveljaviti. To je zahteva po 1,24 odstotkov BDP-a ko gre za obzorje 2020. Tukaj smo dosegli veliko. Komisarju Oettingerju se lahko zahvalimo. Sedaj smo prišli do 110 milijonov celo. In mislim, da so tukaj naše zahteve bile primerne in korektne. To, kar smo dosegli, so ljudje dobro sprejeli. Vidimo sicer, da v medijih o tem ni bilo veliko govora in to je dober znak. To pomeni, da na teh pogajanjih ni bilo nobenih škandalov in ob štirih zjutraj naj bi dobili zajtrk, pa ga nikoli nismo dobili. Dobro, o tem morda je treba ali pa ne spregovoriti. Vseeno pa mislim, da se je treba eh, zahvaliti vsem pogajalcem, da teh 5 milijonov za obnovo stavbe nismo črtali, ker zadeva džentlmenski sporazum s svetom in s komisijo. Ta je pomenil spoštovanje te naše zahteve. Mislim, da je dobro, da smo bili potrpežljivi s svetom in s komisijo, da pa smo tudi ohranili medsebojno spoštovanje med nami. Mislim, da če z nami ravnajo dobro, potem lahko pričakujejo ostale inštitucije tudi od, na, od nas dobre rezultate. In upam, da ne bomo morali do eh, naslednji torek, še do jutranjih zgodnjih ur se pogajati. No, vsekakor, ko gre za prihranke pri posameznih proračunskih vrsticah, mislim, da smo te dosegli. Predsedniku pa bi svetoval tole, če je le možno čim več trialogov in spravnih postopkov je treba imeti v zgradbi parlamenta, kajti potem bomo mi vodili cel postopek, cel protokol in dobro je, če sami lahko to določamo. No, če pa to ne bo možno, potem bi bilo dobro, da se enkrat srečamo pri teh eh, trialogih eh, v komisiji, enkrat pri nas in enkrat v svetu. Hvala, gospod Artui, gospod predsednik, za dobro vodenje tega postopka. Hvala za to, da smo Eh, prišli lahko do pozitivnega rezultata. Seveda vsi vemo, da bi lahko vse skupaj bilo še boljše, ampak globalno gledano smo lahko zadovoljni s tem, kar smo dosegli. Euh, Hvala lepa. Zdaj pa bom prosil poročevalce, da zaključijo. Zigfrid. Gospod predsednik, ne vem, ali lahko kaj dosti dodam tukaj rezultate imamo 105 milijonov za 1A, 116 za 1B, 8, 86 za eh, razdelek 6. Iz, okrepili smo um, izdatke za obrambo in tako naprej. Morda ni bilo dovolj sendvičev, ampak bomo za to poskrbeli naslednje leto. Hvala in upam, da boste to podprli na plenarnem zasedanju. Richard? No, ja Nič nimam za dodati. No, Jens tudi ne? Prav? Dobro, potem pa hvala, drage kolegice in kolegi. Zdaj je na nas, da se izrečemo o tem proračunu, če ne v Bruslju, potem v Strasburu v prihodnjih desetih dneh. Moramo glasovati na plenarnem zasedanju. Taka so pravila. V imenu delegacije parlamenta je bil dokument predložen plenarnemu zasedanju in tudi svetu. V soboto smo torej zaključili pogajanja, zdaj pa bomo, upam, hmalu zaključili tudi dokončen dogovor o proračunu za leto 2018. 29 novembra bomo razpravljali o tem, 30. novembra bomo o tem glasovali, torej deset dni potem, ko je bil uložen predlog. Danes popovdne bomo govorili še o mobilnosti, o maržah, o solidarnostnem skladu in o DAP 6 za leto 2017. To so točke, o katerih bomo razpravljali danes popovdne. Upam pa, da bo proračun, ki smo ga sprejeli, Evropi omogočil, da bo lepo marširala naprej in da se ne bo zaustavljala v maržah. Tako, zdaj pa nadaljujemo z naslednjim poročilom in sicer gre za letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Gospa Garja Zabal. Doble sentidos. Eh, bueno, Ja, dobro ste uporabili tole besedno igro z maržami in maršam, ampak eh, zdaj smo pri mojem letnem poročilu. Mislim, da moje predstavitve ne bo težko prevajati v vse jezike. Zelo kratka bom, kot rečeno, ker smo predvsej časa zi, že posvetili tej razpravi. Hvala lepa tudi sekretarjatu za upravljeno delo. Ne bomo imeli obsežne razprave o tem poročilu, ker je to že bilo storjeno, ko sem predstavila zadevo, bi pa vseeno rada preletela predloge sprememb, ki ste jih uložili. 121 predlogov sprememb ste uložili, številni predlogi sprememb so si zelo podobni, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajajo. Zelo podobni so tudi mojim stališčem, Mislim, da se zelo dobro dopolnjujejo ti predlogi sprememb, tako da se mi zdi, da ne bo kakšnih večjih težav pri doseganju sporazuma pri številnih predlogih sprememb, ki so jih uložile politične skupine. In sama bom predlagala, da podpremo večino predlogov sprememb. V nekaterih predlogih sprememb, vsaj tako sem jih jaz razumela, se bom še pogovorila s pročevalci v senci. Uh, se mi je zdelo, da skušajo znižati ambicioznost pri tem poročilu. Sama sem skušala poročilo oblikovati na čim bolj ravnotežen način. Želela sem se ukvarjati z nadzorom, s preglednostjo delovanja Evropske investicijske banke. Želela sem tudi podariti delo, ki ga upravlja EIB. Ampak pomembno je, da banke ne hvalimo zgolj, temveč da jo spodbujamo k temu, da deluje čim bolje. Mislim, da je v predstavitvi bilo rečeno, da bi morala Evropska investicijska banka biti referenčna banka pri teh tematikah, ko gre za odgovornost, ko gre za preglednost, ko gre za nadzor. Zato bom skušala to ambiciozno stališče tudi uveljaviti. Rada bi se po eni strani zahvalila EIB-ju za vse delo, ki ga opravljajo, po drugi strani pa bi rada EIB tudi spodbudila k temu, da deluje še bolje. Uložila bom dva kompromisna predloga sprememb, kot rečeno, številni predlogi pri posameznih odstavkih so si zelo podobni, tako da bomo lahko predloge kar eh, povezali v odstavkih 8 in 11, pa bom skušala pripraviti kompromisni predlog, ker je bilo vloženih veliko podobnih predlogov spremem, zlasti pri 11. odstavku Namreč nismo uspeli doseči dogovor pri FC2, zato bom besedilo prilagodila oziroma dodala bom predloge sprememb, ki ste jih uložili. Še par konkretnih pripomb. Različne politične skupine so želele s prstom pokazati na nekatere primere oziroma na nekatere projekte, ki jih je financirala Evropska investicijska banka. Gre za projekte, ki so bili nekoliko sporni, dvomljivi, če se izrazim politično korektno. Ne vem, ali so res bili ali ne, ampak po mojem mnenju ne bi smeli izpostaviti konkretnih primerov za imeni in priimki v tem splošnem poročilu, v katerem se ocenjuje dejavnosti Evropske investicijske banke. Mislim, da bi s takšnim kazanjem s prstom odprli Pandorino skrinico in vsak bi potem lahko projekt, ki ni deloval, lavno najbolj izpostavil, kar pomeni, da to poročilo ne bi bilo skladno z ciljem, ki ga skuša doseči. To pa je, da zagotavljamo nadzor nad Evropsko investicijsko banko in da pripravimo tudi predloge za prihodnje leta, da bo banka delovala bolje v tem predlogu, ki sem ga pripravila, je tudi nekaj elementov, pri, nekat, pri katerih nisem dosegla velike podpore, ampak bom še ustrajala na tem. Gre za pricing in pa za plačila. Tudi pri FC2 smo se o tem pogovarjali s svetom in komisijo, smo se intenzivno pogovarjali in pogajali enako velja za EIB. Meni se zdi to precej pomembna tematika in upam, da bom preostale politične skupine uspela prepričati v to, da te odstavke podprejo. Namreč tako plačila, ko gre za jamstva, kot ko gre za pricing, zahtevam, da bi imeli možnost modulacije, kar pomeni, da bi pri nekaterih sektorjih, pri nekaterih vrstah podjetij delovali bolje, enako velja tudi za posamezne države. Namreč bančni pogoji niso enaki v Španiji, Portugalskem, Italiji, Franciji ali v Romuniji. Zato na nek način od EIB-ja zahtevamo, da bolje uporablja ta instrument za prilagoditve, zato da bi pritegnila več naložb v sektorjih, v državah, kjer teh naložb ni enostavno pritegniti pricing bi tudi morali uporabljati kot neke vrste priznanje, da je projekt prinesel dodano vrednost. Ne vem, kot da bi dali neko premijo, neko nagrado za projekte, ki so ne samo z bančnega vidika zanimivi ali pa z finančnega vidika zanimivi, temveč ker imajo tudi socialno noto, ker so zanimivi iz različnih vidikov. Skratka, takšne projekte bi morali uh, nagraditi, tako da bi banka morala oblikovati boljša merila, ko gre za financiranje teh projektov. Želimo pritegniti odlične projekte in ta pricing bi morali uporabiti kot instrument za to, da pritegnemo najboljše projekte. O vsem tem sem se seveda pripravljena še pogovarjati, sama bom ti dve tematiki, ki sta zame zelo pomembni, pripravljena braniti. Tu namreč obstajajo predvsej raznolika mnenja. Zdaj pa sem seveda pripravljena prisluhniti vašim komentarjem. Še par sklepnih pripomp. Pri parih odstavkih, ko gre za zunanje pooblastila eBay-a, smo imeli manjše težave, opravili smo drugi krok pogajanj, jutri nas čaka še trialog. Tako da bom dokončno oblikovanje teh odstavkov prepustila za konec postopka. Takrat bom tudi videla, ali bo v to poročilo moč vključiti še ta dodaten sporazum glede zunanjega mandata EIB-ja. Hvala. Merci, hvala, Ajder. Najlepša hvala za to poročilo, ki je nekoliko razsvetlilo delovanje EIB-ja. Besedo dobijo zdaj poročevalci v senci, ki so danes dopoledne z nami. Gospod Ali. Thank you, Mr. Chair. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vsem kolegom. Še enkrat bi rad izpostavil, kako kakovostno je to poročilo, ki govori o različnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Pojasnil bi rad nekaj predlogov sprememb, ki smo jih pripravili. Najprej, ko imamo vlogo banke pri eh, podpori, to je zelo pomemben aspekt, ampak namesto, da govorimo samo o notranjih političnih izzivih eh, znotraj Evropske unije in zunaj, bi morali spregovoriti tudi o sociogospodarskih izzivih. In potem, ko govorimo o posojilih eh, na srednji rok strani EIB, bi morali sem vključiti tudi sklic na operativni načrt 2017 do 2019. Ta je bil sprejet januarja letos. Vključuje pa eh, velike pomembne dejavnosti v naslednjih treh letih. Trenutno se že pripravlja naslednji operativni načrt za 2018 do 2020. In drugi predlogi. Potem tukaj, kjer govorimo o skladnosti, bi rad izpostavil, eh, da mora EIB sprejeti tudi umestni pristop, ko gre eh, za politiko, ki je davčno občutljiva. In naj prilagodi svojo bančno politiko. Ta umestni pristop je bil sprejet junija letos. Kar se tiče odgovornosti, tukaj bi rad izpostavil dejstvo, da je EIB že začela z revizijo njihove politike glede žvižgačev. Na podlagi eh, pregleda benchmarkov in eh, dokumentov, ki so jih eh, pripravili deležniki, bo tukaj pripravljen nov pristop. Pri vprašanju finančnih dejavnosti EIB in njihovega poročanja komisiji tukaj moramo vedeti, da je to relevantno samo za finančne instrumente, za katere ima EIB eh, e mandat strani Evropske unije. Torej, to ni veljavno eh, za druge mm, mandate EIB in za druga sredstva. Hvala. Hvala lepa. Kolega Fernandez. Hvala lepa. Gospod predsednik, govorim v imenu Zikre Frida Murešana, ki trenutno ne more biti prisoten na tej seji, ker ima druge obveznosti. Govorim torej v njegovem imenu. Kot prvo, hvala lepa za to poročilo. Hvala lepa za odlično upravljeno delo. Mimo grede, odličnost je odvisna tudi od ambicij, kot bi rekla gospa Toma če bi bil gospod Toma, bi rekel odlično poročilo, ampak potem pa sledi še ostalo. Bom pa vseeno ta oklepaj pustil ob strani in nadaljeval v imenu Murešana. On se strinja z večino točk v tem poročilu. Želi si, da bi v tem poročilu nekoliko bolj podarili nekatere elemente, zato je tudi uložil predloge sprememb. Predlog spremembe 52 želi, da bi komisija še naprej prispevala k temu, da bodo države članice prejele vso potrebno strokovno znanje, zato da dostopijo do instrumentov EIB-ja. EIB naj okrepi svojo vlogo ter ponudi tehnično pomoč in nasvete za to, da se zmanjšajo razlike, te geografske razlike. Želimo se izogniti tem razlikam. Predlog 14 govori o tem. Predlog 121 izpostavlja sodelovanje z nacionalnimi promocijskimi bankami. To sodelovanje je treba ukrepiti, zato da zagotovimo sinergije med strukturnimi skladi ter finančnimi instrumenti. Predlog 27. Poskrbeti moramo za doslednost med instrumenti EIB-ja, tako da bomo dosegli cilje. podpiramo tudi to, da je naša prednostna naloga, da zagotovimo oceno trojnega AJA. Res pa je, da naj bi EIB financirala tudi določene tvegane projekte. Povečati želimo tudi pragove, ki veljajo za e LM ter za sosednje države, ki imajo težave na področju demokracije in ki potrebujejo pomoč pri izvedbi reform. Nikar ne pozabite na MSP-je. Ti so izjemno pomembni za naše gospodarstvo. Hvala lepa. Merci, monsieur Fernandez, monsieur Zani. Hvala, gospod Fernandez, gospod Zani. Grazie. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo na kratko, že poročevalka je prej izpostavila te kompromisne točke, ampak kompromisov bo zelo malo, zato ker so predlogi sprememb, ki so bili vloženi, dokaj usklajeni med seboj in vsi med seboj podobni. Po mojem mnenju je pomembno dvoje. Od prvi zadevi smo se pogovarjali že v okviru proračuna za prihodnje leto. V mislih imam Turčijo. Turčija ne prejema zgolj predpristopne pomoči, Turčija je tudi ena od držav, ki prejema največje število posojil strani EIB-ja. Gre za državo, ki je izven Evropske unije in ki prejema največje število posojil. Mislim, da je na sedmem ali osmem mestu pred številnimi evropskimi državami. Pri proračunu so bile sprejete odločitve s tem v zvezi, v zvezi ugotavljamo, da obstajajo morda kakšne tehnične ovire, kadarkoli je govora o poseganju po določenih skladih, proračunskih vrsticah ali pristopih, ampak če obstaja politična volja, se da storiti vse. Mislim, da bi morali pritisniti na Evropsko investicijsko banko. Bilančo eh, generale per rivedere. Eh, to, o čemer smo se dogovorili v okviru letošnjega proračuna, bi morali morda ponovno razpravljati tudi o posojilih za države. Upoštevati bi morali ne samo gospodarska načela, temveč tudi to, ali država spoštuje demokratična načela ali zagotavlja človekove pravice. Tako da bi morda lahko nekoliko spremenili fokus, kadarkoli je govora o nudenju posojil državam znotraj Evropske unije ali pa tudi blizu Evropske unije. Na to je tu še vprašanje dostopa do podatkov. EIB je eden od najbolj pomembnih gospodarskih instrumentov v Evropski uniji, je največja posojilna institucija, javna posojilna institucija na svetu. na takšen ali drugačen način lahko vpliva tudi na gospodarsko rast v nekaterih državah ravno zaradi tega. To je tudi razlog, zakaj zakonodajalci, mi, komisija, računsko sodišče moramo imeti dostop do čim večjega števila podatkov, podrobnih podatkov v zvezi s projekti, ki jih financira EIB. V preteklosti nismo vedno imeli dostopa do tovrstnih podatkov. Na zadnje je računsko sodišče objavilo poročilo o EFSI-ju, v katerem piše, da je obžalovanja vredno, kako malo podatkov je posredovala EIB s tem v zvezi. Zdi se mi, da je nastopil trenutek za to, da se obrnemo na EIB, glede na to, kako pomembno vlogo ima in rečemo, da mora izboljšati svojo komunikacijo, zlasti, ko gre za posredovanje občutljivih informacij pri posameznih projektih zato da bodo ostale institucije lahko v svojih poročilih bolje usmerjale dejavnosti EIB-ja, da bomo zagotovili tudi doseganje ciljev, ki smo si jih postavili med drugim zahvaljujoč posojilom EIB-ja, da bomo tudi to lahko potem ocenjevali na objektiven način. Potrebujemo skratka podatke. Hvala lepa. Merci. Hvala lepa gospa Maletič. Najlepša hvala. Tudi jaz bi čestitela poročevalki za odlično pripravljeno poročilo. Hvala tudi poročevalcem v senci za njihove prispevke. Sama sem poročevalka za mnenje v odboru Rigi in izpostavila bi to, da smo bili malce presenečeni. Namreč Nismo našli, tudi jaz nisem našla konkretnih informacij o dejavnostih EIB-a povezanih z kohezijsko politiko. Kljub temu, da če si ogledamo pogodbe, člen 309 jasno opredeljuje to, da naj bi EIB podpirala enotni trg, pa tudi um, razvoj regij, ki še zaostajajo. Splošne določbe povezane z kohezijsko politiko tudi povdarjajo, da naj bi EIB podpirala znižanje razlik med regijami. V poročilu o EIB pa ni posebnega poglavja o dejavnostih vrste, te vrste in o tem, kako EIB podpira zmanjševanje razlik. Če si ogledamo dejavnosti, ki naj bi jih izvajala EIB, je zelo jasno, da naj bi pomagali pripravljanje projektov na nacionalni ravni in eh, izdajali posojila za sofinanciranje državam. Torej, glede na to, da pozivamo k, te dejavno, k tem dejavnostim, upam, da boste to vključili v končno poročilo. Pa še nekaj, kar nas je malce presenetilo. Pri podrobni analizi tega, katere države prejemajo finančno podporo in posojila strani EIB, smo ugotovili, da pet držav članic prejme več kot 50 odstotkov vseh posojil. Večina sredstev gre torej petim največjim in najbogatejšim državam članicam. To pa ni usklajeno z nameni EIB, ki so zapisani v pogodbi in v, eh, v kohezijski politiki. Potem imamo tukaj še uh, industrijo, transport uh, in druge sektorje, kateri dobivajo dovolj podpore. To je dobro in več kot polovica posojil je namenjena tem tematskim področjem. Po našem mnenju pa bi morali podpirati bolj tudi razvoj, krožno gospodarstvo in te nove sektorje, ki potrebujejo podporo, saj vzpodbujajo rast v vseh državah članicah. Še posebej, ko gre za znanost in povezave med znanostjo ter realnim gospodarstvom, bi morali takšne projekte dodatno podpreti. To sem želela izpostaviti, tako da boste lahko upoštevali v svojem poročilu, da bi vključili tudi te aspekte. Hvala. Merci. Hvala lepa. Tisti, ki smo želeli besedo po predstavitvi poročevalke, smo besedo dobili, zdaj bo besedo dobila EIB. Izvolite, gospa. Thank you very much, Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala za to, da ste mi dali priložnost, da prispevam k tem dialogu o eh, letnem poročilu dejavnosti EIB za 2016. Z veseljem sem prisluhnila pohvalam EIB-ju glede dejavnosti, ki jih izvaja. Bi pa vseeno nekaj izpostavila. Govorimo o eh, finančnem delu Evropske unije, torej o eh, delu, ki izdaja finance. In mi podpiramo financiranje obseg finančnih sredstev, ki jih EIB e lahko podpre, smo pred kratkim analizirali s pomočjo makroekonomskega modela Evropske komisije oziroma njihovega skupnega raziskovalnega centra. Rezultate, ki smo jih eh, dosegli, bomo predstavili v parlamentu naslednji teden in to je del naših dejavnosti, ki so tako pomembne. Na podlagi podatkov, ki jih imamo in ekonomskih raziskav, podpiramo investicije v Evropski uniji, ki izvajajo evropske politike in eh, podpirajo finančne instrumente. Tako, sedaj pa, če se posvetim transparentnosti. EIB je okrepila eh, svoje trude pri tem, da bi zvišali transparentnost in omogočali več informacij o projektih. S tem bomo nadaljevali tudi eh, v prihodnosti, ne samo pri projektih v okviru EFSI, ampak tudi v naših projektih. Kot veste, že sedaj priden potrdimo nek projekt, so na voljo vse informacije o projektu na naši spletni strani. Poleg tega eh, objavljamo tudi zapisnike in poročila eh, odbora, upravnega odbora in odbora predsednikov. EIB lahko razkrije katerikoli dokument, za katerega zaprosijo deležniki. Razumem, da je res eh, določene informacije niso na voljo kar takoj, Naš kohezijski cilj je 27 odstotkov naložb. Imamo tudi druge javne, eh, cilje javne politike, naprimer eh, okolje, infrastruktura, podpora MSP-jev. Imamo pa tudi druge cilje, ki govorijo o koheziji in eh, naprimer boju proti podnebnim spremembam. In vse te cilje moramo uskladiti znotraj naših upravnih organov. Še morda nekaj glede naše politike do žvižgačev. Kot veste, to pripravljamo in eh, bomo pripravili eh, pregled v kratkem. Glede sodelovanja z nacionalnimi institucijami in promocijskimi bankami, to eh, nam je zelo pomembno in smo sodelovanje ter modele sodelovanja izboljšali. Tudi z podporo v okviru jamstev Evskih sklada. Sedaj imamo več modelov za sodelovanje. In včeraj je potekala konferenca skupaj z Evropsko komisijo, v kateri smo preučili in vzpostavili dialog z nacionalnimi promocijskimi bankami glede tega, kaj je bilo storjeno do sedaj in kaj se lahko naučimo iz naših izkušenj za delo v prihodnosti. Delo na tem področju se bo nadaljevalo, to je zelo pomembno, pomembno pa je tudi to, da regulativni okvir, zakonodajni okvir omogoča takšno sodelovanje. Prav zato je pomembno, da skladi ESIF eh, e in EFSI omogočajo boljšo in bolj koherentno sodelovanje med različnimi institucijami na tem področju. Pokomentirala bi še, um, kako je z jamstvi in uh, izplačili tukaj. Uh, Mi smo banka, ki pripravljamo tržne inštrumente. Ti imajo cene, ki so uh, ustvarjene na podlagi tvega na trgu. To pa je relativno zahtevno pripraviti. Najti moramo način, ko cene niso ključni faktor. Namreč eh, obstajajo drugi faktori, ki so, zagotavljajo odličnost projektov. Naprimer, uh, eh, vzpostavljanje zmogljivosti za podjetja in finančne posrednike in tako naprej. Torej, različni faktori so tisti, ki zagotavljajo odličnost projekta, ne samo cena. To bi namreč vodilo do um, popačanja trga, tega pa si seveda ne želimo. Pa še nekaj glede naše eh, politike o obdavčitvah in eh, NCJ. Tukaj spoštujemo vse smernice in zakonodajo Evropske unije. Z veseljem tudi pričakujemo rezultate ocene, ki naj bi bila objavljena sedaj v decembru. In potem bomo res eh, morali spremeniti tudi našo politiko glede NCJ odvisno od tega, kakšni bodo rezultati, ki jih bomo prijeli decembra. Tako, najlepša hvala, toliko z moje strani. Še enkrat bi ponovila, eh, gospod predsednik, da se zelo veselim tega dialoga z Evropskim parlamentom, ta nam je zelo pomemben. Veliko vaših komentarjev smo si zapisali in jih bomo upoštevali. Tudi letos bomo pripravili um, nadaljno poročilo, namreč dialog z vami nam je zelo pomemben. Merci, madame, merci euh, pour votre présence et pour votre... Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Hvala lepa tudi za to predstavitev. Upam, da boste upoštevali tudi pripombe, ki so jih podali naši kolegi. Hvala še enkrat, gospa Santoni. Ajder, bi zaključila to razpravo? Ja, hvala, predsednik, zelo na hitro. Večina komentarjev mi je znana. Uložili ste predloge sprememb, liberalci ELS in drugi, ki ste vlagali predloge sprememb. ste podali predloge, ki so skladni z mojim razmišljanjem. Žal mi je, da je gospod Zani zapustil dvorano, ker bi rada podala par informacij glede Turčije, ampak aha, tu je. Glede Turčije. To je povezano tudi z razpravami v zvezi z zonanjim mandatom EIB-a. Komisija EIB in svet, pa tudi mi se strinjamo, da bi morali zmanjšati prisotnost EIB-a v Turčiji. Preostala sredstva v tem kontekstu pa bi morali porazdeliti med ostala področja, ki so prednostna za parlament. Nismo se sicer še uspeli uradno usesti za mizo sveta, da bi se o tem pogajali, ampak pogovori gredo v to smer, da bi torej ta sredstva lahko uporabili za projekte Evropske unije. Nekatere zadeve so bile sprejete šele včeraj tako, včeraj, tako da nisem imela niti časa zadev prebrati, da bi lahko karkoli lahko povedala o tem, kar ste rekli, naprimer, ko gre za regionalno politiko in tako naprej. Res je, da ste slišali odgovor EIB-ja v tem trenutku, ampak pomembno je, da zapišemo, kakšne so želje parlamenta, kakšni so pomisleki parlamenta. To je povezano tudi s to politiko preglednosti dostopa do podatkov. Naj še enkrat povdarim, da se AB res trudi na tem področju, ampak stalno moramo mi zahtevati, da AB stopa po tej poti. Res ni pretirano težko dostopiti do podatkov, vsaj za parlament ne, ker se pač povežemo z EIB-jem in nam pošlje te podatke. Je pa res, da so nekatere informacije na internetu, pri teh ni težav, nekaterih informacij pa nikoli nikjer ne uspemo najti. Tako da bi tudi pri teh morali vendarle še nekoliko paziti. Še pricing oziroma določanje cen. Evropska investicijska banka je res banka dela pač na podlagi trga, ampak ne smemo pozabiti, da to ni neka klasična banka. Banka pri določenih projektih seveda daje jamstva tudi s pomočjo javnih sredstev, tako da za EIB veljajo nekoliko drugačna načela kot za ostale banke. Zato je pomembno tudi vprašanje pricinga pri posameznih projektih. Tehnična pomoč je bistvenega pomena. Vem, da lahko EIB ponudi veliko pri teh projektih, nikakor pa ne želimo izkrivljati trga. Izpolniti je treba vse te pogoje, vendar si želimo, da bi bila tudi cena potem pomemben dejavnik, ko gre za to, da pritegnemo določene projekte. Uh, to postavljanje cen bi morali uporabiti kot neke vrste modulacijski element. Je pa res, da moramo paziti, da ne bo prišlo do izkrivljanja trga, podpirati moramo projekte ne samo preko tega cenovnega določenja, temveč tudi preko dodane vrednosti, ki jih prinesejo. To je vse. Hvala. Mikrofon, prosim. Le vote intervient. Hvala lepa, gospa Grdja Zabal. Odbor za proračun bo o tem glasoval v ponedeljek 4. decembra. Tu, v Bruslju. Zdaj pa. Par besed o trialogu. Gre za poenostavitev finančne uredbe, poenostavitve, upam, da to ni lažna reklama. Kolega Ashford je poročevalec, izvolite. Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, zdi se mi, da je to zelo optimistično, optimistična zamisel. Za nami je deset trialogov in eh, dobra novica je to, da nam manjka samo še 20 strani do tega, da bi prvič opravili pregled uredbe, torej prvo branje uredbe. Konec se torej bliža in to je dobra novica, namreč eh, vse strani smo zelo odločne glede tega, da želimo zaključiti delo še pod estonskim predsedstvom, ki se zaključi konec decembra. Zakaj? Praktično nemogoče bi bilo, da bi naslednje bolgarsko predsedstvo nadaljevalo od eh, dela, ki smo ga do sedaj že opravili. Torej, to bi bilo nerazumno pričakovati od kogarkoli, da bi eh, lahko sledil vsem tem dogajanjem. Tako odbora regij kot tudi Agri sta tudi zaključila pregled svežnja Omnibus. V odboru Agri so danes zjutraj glasovali o tem predlogu in eh, prav zato eh, nujno želijo, da bi od 1. januarja eh, to bilo sprejeto. Kakorkoli že, veliko dela nas še čaka. Že vse od začetka smo pustili 70 do 80 členov ob strani, in vse tri inštitucije smo se dogovorile, da se bomo o tem pogovarjale na koncu. Prav zaradi tega smo se odločili za pet ali šest nadaljnih trialogov o tem vprašanju. Od takrat, ko sem zadnjič poročal temu odboru, smo se na trialogih eh, pogovarjali predvsem o reviziji razrešnice in o uredbah za poročanje. Predsednik je pravkar omenjal to, da želi parlament poenostaviti postopke, pa tudi pospešiti te postopke. Zagotoviti želimo, da bi bila razrešnica sprejeta hitreje, da bi imeli tukaj manj časa na voljo, da bi imeli tukaj torej to formulo n plus 1 naj, največ. Žal tukaj še nismo dosegli dogovora. Kar se tiče postopka revizije, imamo še nekaj težav. Predvsem, ko gre eh, za določene nasprotovanja. Kakorkoli že naslednji sestanek bo v ponedeljek zvečer, na to opozarjam predvsem poročevalce v senci, Pomembno je, da to razpravo zaključimo v času pred trialogom, ne pa potem, da se poročevalci v senci pogovarjamo še na trialogu samem. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod Ashworth. Hvala torej poročevalcu. Pozdravljam to eh, vašo odločnost in zagnanost. Vem, da ste prevzeli težko nalogo, namreč eh, veliko sestankov se morate udeleževati. Pripričan sem, da so zelo zanimivi. Ampak, ko gre za naslednji večletni finančni okvir, mislim, da moramo pregledati in eh, spremeniti skoraj celo finančno uredbo. Ampak to se zdi skoraj nemogoče. Torej, eh, morda res potrebujemo boljše upravljanje proračuna. Veliko operaterjev, namreč eh, oziroma veliko gospodarskih akterjev, ne želi sodelovati v evropskih projektih zaradi vsega eksante pogojevanja in ostalega. Torej, povzročamo veliko nezaupanja in prav zaradi tega moramo spremeniti nač, način postopanja. Drugače bomo spodbudili še več nezaupanja v očih naših državljanih. Tako sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Ďakujem, pán predseda. Ja iba chcem zablahoželať. Najlepša hvala. Najprej bi eh, čestital poročevalcema. Sam sem sodeloval samo pri enem trialogu. Predpostavljam, da je zelo težka naloga, če morate v dveh mesecih sodelovati pri desetih trialogih kakorkoli že, biti moramo dobro pripravljeni, tako da bodo pogajanja potekala hitro in učinkovito. Še, ta, še letos želimo zaključiti to vprašanje, tako da bomo naslednje leto lahko nadaljevali z delom bolje. Zahvaljujem se pri vseh, ki tukaj sodelujejo in eh, nas pozivam, da zdržimo do konca prejemniki izplačil to namreč eh, pričakujejo. Hvala. Merci. Najlepša hvala. Gospa Gresle se opravičuje, ampak žal se ni mogla udeležiti. Vseeno pa bi se ji rad zahvalil, namreč eh, vedno je na voljo in eh, ima veliko strokovnega znanja, res jo spoštujem. Računam na njo, da nam bo pomagala pri doseganju poenostavitev, ki jih želimo doseči. Ampak komisija žal pravi, da ne moremo poenostaviti eh, finančne uredbe sredi tega finančnega okvirja. Vsekakor pa si ne želimo, da bi za naslednji finančni okvir veljala enaka finančna uredba. Nujno je torej, da zagotovimo, da bo pri naslednjem večletnem finančnem okvirju veljala resna poenostavitev tega, te uredbe in da bo to temeljilo na zaupanju. Tako, sedaj bi zaključil, mislim, da nišče drug ne prosi za besedo, nišče eh, ne želi dodati. Kakorkoli že, upam, da bomo do konca letošnjega leta res uspeli zaključiti s tem Omnibus eh, v odboru Agri bo obravnavan ločeno, to bomo obravnavali na plenarnem zasedanju še do konca letošnjega leta. Nekaj pomislekov je glede tega, ali bomo obravnavo finančne uredbe zaključili do konca letošnjega leta, ampak ključno je, da se omnibus v okviru Agrija zaključi tako, da bo veljaven od 1. januarja naslednje leto, predvsem kar se tiče pravil za konkurenčnost tukaj. Tako sedaj pa nadaljujemo z zelo pomembno razpravo. ko gre za financiranje evropskih dejavnosti v Afriki. Pozdravljam našega um, gosta Roberta Ridolfija iz uh, GDF-ko iz Evropske komisije. Tu je tukaj Sergej Votara, predsednik um, gospodarske zbornice za povezave med EU in Afriko obima gostama smo že prisluhnili, eh, ko je prejšnji mesec potekala izmenava mnen z Afetom. Današnja razprava je del eh, afriškega tedna, ki poteka v Evropskem parlamentu pred naslednjim vrhom eh, med EU e in Afriško unijo, ki bo 29. in 30. novembra potekal v Abidžanu. Poleg tega bo organizirana tudi konferenca na visoki ravni ki jo bo organiziral gospod Tajani. Tudi člane odbora Deve smo povabili na to sejo. Gospa McEwen, ne vem, se nam je že pridružila. Ampak ona bi morala danes biti z nami, tako so mi povedali. Ta izmenjava mnen poteka v dveh fazah. Najprej bomo besedo dali gospodu Donso, da nam pove, kaj je z finančnimi instrumenti Evropske unije, ki se trenutno uporabljajo v Afriki. Gospod Ridolfi bo potem dobil besedo, povedal nam bo, kako delujejo evropski instrumenti za trajnostni razvoj, ki smo sprejeli nedavno. Zanima nas, kako bodo ti instrumenti dopolnili že obstoječe instrumente. Besedo tako predajam gospodu Kornorsu, direktorju za odnose med Evropsko unijo in. Afriko v GD Defko. Prosim vas, da niste daljši od 12 minut. Gre pa za evropske finančne instrumente, ki se uporabljajo v Afriki. Hvala lepa. Obljubim, da bom kratek. Um, I, I would... Najlepša hvala. Rad bi se za začetek zahvalil parlamentu za to, da ste organizirali to pomembno razpravo. Razprava je pomembna in pravočasna. Naslednji petek se bomo odpravili v Abidžan, kot ste že omenili, da pripravimo naslednji vrh med EU in Afriško unijo. Ta vrh bo zelo pomemben. Zakaj? V razpravah postaja zelo razvidno, da obstaja v Evropski uniji vse več zavedanja glede tega, kako pomembna je Afrika. Razviti moramo nov način, nov pogled na to celino. Kriza priseljevanja je res pomagala na nek način povečati zavedanje o tem, da to, kar se dogaja v Afriki, ne ostane v Afriki učinki naših eh, pozit učinki pozitivnih in negativnih razvojev v Afriki neposredno vplivajo na Evropsko unijo. Če začnemo iz tega izhodišča migracij, lahko ugotovimo naslednje. Gre za velik, veliko celino, ki ima veliko različnih eh, izzivov. Najprej demografske težave, Ampak po drugi strani je tam tudi veliko priložnosti. Priložnosti, ko gre uh, za gospodarski razvoj, tam je velik potencial v različnih sektorjih, predvsem, ko gre naprimer za kmetijski sektor. Poleg tega je tam tudi veliko potencijala za proizvodnjo obnovljive energije. Pomagati moramo našim afriškim partnerjem, da izkoristijo ta potencial. To je osrednja tema, ki bo gotovo eh, ključna na naslednjem vrhu. Razumeti moramo, da gre za mlado celino, ki, kjer se bo prebivalstvo podvojilo do leta 2050 in takrat bo to največja celina po številu prebivalstva. Na evropski strani se torej spreminjajo prioritete. In to odraža tudi spremenjujoče prioritete v eh, svetovni agendi za razvoj. Do leta 2020 smo eh, razpravljali o milenijskih razvojnih ciljih, sedaj pa govorimo o trajnostnih razvojnih ciljih do leta 2030 in ta sprememba se odraža tudi v našem pristopu do Afrike. Če se osredotočim na ključno temo tega vrha, gre za finančne povezave z Afriko. Za začetek bi eh, povedal naslednje. Do afriške pri, celine pristopamo z različnimi instrumenti. Tam imamo tri geografske instrumente, naprimer razvojni sklad, potem DCI, tam predvsem uspodbujamo eh, financiranje tudi z eh, ovojnico Južne Afrike, potem pa imamo še druge instrumente. Poleg tega imamo tudi tematske programe DCI, pa panafriški program DCI in evropski instrument za demokracijo in človekove pravice. Potem imamo instrument za stabilnost in mir, pa še EDF, intra-ECP program, ki je tudi geografsko delno pokrit v Afriki. Potem pa imamo še afriško orodje za mir. To je zelo poseben instrument, s katerim lahko, s katerim lahko financiramo projekte v območjih, kjer drugače ne bi mogli biti dejavni v okviru evropskega proračuna. Torej, Z vsemi temi instrumenti eh, dosežemo veliko sredstev od 2020 do 2030. Naj bi eh, se zavezali eh, za 31 milijonov izplačil v Afriki. To je denar, ki ga upravlja Evropska unija. Če temu dodamo še prispevke držav članic, pa se številka mo močno poveča. Leta 2015 se, se države članice Evropske unije in Evropska unija skupaj uh, vključile z okrog 21 milijardami prispevkov. To je velik finančni prispevek in zato smo mi največji razvojni partner Afrike. Ampak to moramo razumeti v jasnem kontekstu. Tudi politično smo mi največji partner Afrike. Kljub temu, da tudi drugi, kot so naprimer Kitajska, želijo uveljaviti svoje eh, moči v Afriki. Smo pa tudi največji trgovski partner Afrike, namreč 33 odstotkov uvoza v Afriki je iz Evrope, mi pa tudi sprejmemo 40 odstotkov njihovega izvoza. Največ neposrednih naložb je iz Evropske unije, kar je ena tretjina. Poleg tega smo mi tudi največji vir. denarnih eh, nakazil v eh, Evropski uniji, torej kot rečeno 21,4 milijard evrov neposrednih izplačil je bilo eh, poslanih iz diaspore v Evropi v Afriko v letu 2015. Dva komentarja za konec. Prvič. Kot vidite, smo v Afriki prisotni z različnimi instrumenti. Gotovo ste imeli dovolj priložnosti za razpravo o tem za komisarje Mimico, ampak eh, v prihodnosti želimo razmisliti tudi o tem, kako urediti ta, to, kom, ta kompleksni nabor instrumentov. Morda bi bilo bolje uskladiti te finančne instrumente, zato da bi lahko okrepili fleksibilnost, poenostavili pravila in zmanjšali umetne meje med eh, temi finančnimi instrumenti. Na tak način bi imeli bolj celosten odgovor za afriški kontinent. Ta je očitno vse večja prioriteta tudi pri zunanjem delovanju Evropske unije. In še moj drugi komentar, ta je povezan z različnimi načini, preko katerih eh, smo dejavni tam. Jasno je, da se je spremenil način delovanja iz tradicionalnega k financiranju projektov. Novi eh, načini so naslednji. Prvič podpora proračunov. Na tak način lahko eh, vzpostavimo politični dialog glede eh, tega, kako se povrnejo naše naložbe in tukaj dobimo boljše rezultate. Roberto bo povedal več o tem kakšne so druge možnosti, eh, naprimer jamstvene eh, zmogljivosti znotraj IPT-ja. To ni več eh, samo način financiranja preko ODA, ampak tudi možnost, da se sprosti dodatno financiranje iz drugih virov preko teh orodij. Na tak način lahko morda odgovorimo na velike izzive, s katerimi se sooča Afrika. To je pravi pristop, po našem mnenju, namreč torej, uporabiti moramo ODA tako, da se sprostijo večja finančna sredstva, ki so na voljo preko javnih investicij in preko zasebnih investicij. Če mi dovolite, bi se tukaj ustavil toliko dovolj uvodoma z moje strani. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod direktor. Pravico ste imeli do 12 minut, pa ste uspeli vse povedati v 8 minutah in 4 sekundah, pa povedali ste vse bistveno. Sam vas bom zapustil ob 11.45, tako da preden dam besedo kolegi Ridolfiju, bom dal besedo kolegom iz parlamenta, ki želijo besedo pri tej točki. Gospod Depre. Hvala lepa, gospod predsednik. Sicer nisem strokovnjak za to področje, ki ga ravno kar obravnavate, ampak dve številki sta me nekoliko intrigirali. Ti zneski so praktično primerljivi. Za določeno obdobje, tako ste rekli, naj bi skladi Evropske unije predstavljali 21,5 milijard. Tam nekje. Uh, In teh 21 milijard in pol je, če sem prav razumel. Enako vredno temu, kar Afričani, ki pridejo v Evropo, pošljajo nazaj v Afriko v obliki nakazil. Če bi mi podvojili število afričanov, ki delajo pri nas, morda na mesto, da se lotevamo vseh teh birokratskih postopkov in instrumentov, kaj bi se spremenilo? Voilà, question, Prvo vprašanje smo slišali, gospod Kolmel. Hvala, gospod predsednik. Hvala za to zanimivo predstavitev. Čeprav je bila kratka, je bila zelo vsebinska. Na kratko bi razmišljal o tem. Danes smo že govorili o možnostih poenostavitve, poenostavljanja. Sedaj pa smo slišali, kako zapletena je ta struktura različnih eh, vrst eh, spodbujanja in financiranja afriškega gospodarstva. To je malce zapleteno, ampak seveda moramo pomagati ljudem, ki so v stiski. Ampak vseeno se moramo zavedati, kaj s to pomočjo hočemo doseči. In tu mora biti sprejemljivo tudi to, da pomoč povežemo z zahtevami. Namreč, da se situacija v Afriki izboljša. V zadnjih letih smo bili priča veliki migracijski krizi, ki je povezana z Afriko. In zato se je treba vprašati, kako te cilje eh, oblikujemo in kako jih eh, merimo. Želiš kdo besedo? Če smem, bi se tudi sam rad oglasil v razpravi, kajti Afrika je pomembna tema za Evropo. Demografi napovedujejo, da bo afriško prebivalstvo doseglo milijardo v naslednjih 30 letih. Toliko prebivalcev naj bi Afrika imela. Če ne bomo nič storili za Afriko, kam bodo šli vsi ti Afričani, če ne v Evropo? Mislim, da je to eden od bistvenih izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija. Rekli ste, da obstaja več instrumentov, ampak sprašujem se, če nimamo morda preveč instrumentov ali nimamo preveč instrumentov, ki so premalo financirani za to, da bi izpolnili misijo, ki smo si jo zadali. Tu se soočamo z res ogromnim, bistvenim izzivom. 21 milijard 400 milijonov oziroma 21 milijard in pol. Nič celih 15 odstotkov evropskega BDP-ja je to komajda. Afriška diaspora naj bi z nakazili prispevala tak znesek. Žerar pravi, da je to denar, ki ga zaslužijo, ampak lahko gre pa tudi za javno podporo. Namreč v moji državi je kar nekaj to vrstnih oblik javnih pomoči, ki jih namenjamo Afričanom. In del te pomoči se potem nakaže nazaj v Afriko. Zato se moramo vprašati, kaj, počne posamez, kaj počnejo posamezne države članice in kaj počne Evropa. Se vam ne zdi, gospod direktor, da je nastopil trenutek, ko bi od držav članic morali zahtevati, da bolje sodelujejo in da delujejo kolektivno, ne pa da individualno vzpostavljajo stike z nekdanjimi kolonijami v včasih težavnih pogojih? To so vprašanja, ki bi jih sam imel za vas, gospod direktor. Mislim pa, da se moramo vsi zavedati, da gre tu za izjemno pomembno vprašanje, da bi ga morali obravnavati ločeno, ne zgolj v kontekstu sosedske politike. Migracije bi morali obravnavati pri samem viru. Na evropski ravni sicer pripravljamo načrte za Afriko, ampak dobro bi bilo, če bi sklenili partnerstvo z afriškimi organi, da bodo tudi ti prevzeli odgovornost za to, da zaustavimo migracijske tokove. Vsaj, ko gre za gospodarske migrante, velja, da nekatere afriške države nasprotujejo temu, da bi se ti imigranti vrnili nazaj v matične države. Skratka, vsak mora prevzeti svojo odgovornost, kajti takšno početje je nezaslišano. Gospod Manka. Za... Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se želel zahvaliti za to prezentacijo. Naj se navežem na to, kar ste vi rekli. Nekatere analize Združenih narodov kažejo, da bo do konca tega stoletja v Afriki živelo 4 milijarde prebivalcev. To je strašljiva številka. In če bo toliko ljudi živelo v revščini, potem bomo v prihodnosti imeli na milijone in milijone migrantov v Evropi. Torej, treba je začeti stvari spreminjati pri usposabljanju in izobraževanju mladih, tako dečkov kot predvsem deklic. In drugič, moramo ustvarjati nova delovna mesta in to v Afriki sami. Treba je z analizami ugotoviti, kakšni bi bili morebitni stroški takšnega načina dela. Morda bi tudi druge države, kot naprimer ZDA, bile pripravljene uh, voditi dialog z nami o tem, kaj narediti v Afriki. Mislim, da ni dovolj in zlasti je napačno, da podpiramo uh, industrijo, obrambno industrijo. A celý tento komplexni problém. Torej, Afrika ima kar nekaj eh, denarja, ki se nameni tem državam in potem gre to v davčne oaze. To je problem, ki ga moramo nujno rešiti. Monsieur Moncar. Hvala lepa, gospod Manka. Gospod direktor, če bi morda zdaj odgovorili na ta vprašanja, ki ste jih slišali, izvolite, beseda je vaša. Pour, euh, pour, euh, pour Hvala lepa za ta vprašanja, ki so še kako relevantna. Ne bom se loteval teh vprašanj po vrstnem redu, kaj ti kar nekaj vprašanj bi lahko združil. Naj začnem s tem, kar ste sami povedali, gospod predsednik. Res je to velik izziv povezan z demografijo. 1,2 milijardi zdaj, leta 2050 naj bi v Afriki, če so napovedi pravilne, bilo 2 milijardi 400 milijonov prebivalcev, kar pomeni, da se bo velik pritisk vršil na družbo, na gospodarstvo in ta pritisk je realen če resnično ne bomo uspeli sprožiti neke vrste pozitivne dinamike na afriški celini, potem bo pritisk na Evropo res izjemno velik, ker bo šlo za učinek preliva. Da ne omenjam tega, kaj se bo dogajalo potem v sredozemlju. Skratka, potrebujemo obsežno politično mobilizacijo. To je nujno in sicer v tem trenutku. Kot ste sami rekli, zato potrebujemo pravo politično partnerstvo. Partnerstvo, ki bo veliko bolj temeljno, kot je bilo do zdaj. Prekiniti moramo s tem odnosom donator-prejemnik. Se upravičujem, gospod direktor, rekli ste, da naj bi po napovedih Afrika imela 2 milijardi 400 milijonov prebivalcev leta 2050. Koliko jih je to več v primerjavi z danes? Ja, dvakrat več. Z 1,2 milijarde na 2,4 milijarde. Dvojno torej. Kar pomeni, da bo Afrika leta 2050 najbolj naseljena regija na svetu, pa tudi najmlajša regija na svetu. Vse celine se starajo, razen afriška celina. To od nas terja političen angažma, predvsem pa to temeljno prekinitev trenutnih odnosov v smislu donator-prejemnik. Tu bi se strinjal s tem, kar ste sami povedali. Sredstva, ki jih dajemo, morajo biti vezana na politično agendo. Vrh, ki bo potekal v Abidžanu, bo to tudi bolj konkretno opredelil. Pogosto uporabljam metaforo, če želiš hoditi, potrebuješ dve nogi, kar pomeni, da se potrudimo, morajo pa tudi partnerji uložiti trud. Ne vem, Roberto, bo povedal, ali lahko mi storimo še kaj več, zato da bi namenili tudi dodatno razvojno pomoč. Afrika bo morala storiti več, uložiti več truda, zato da se izboljša tudi naložbeno okolje. Ne more iti eno brez drugega, zadeve tako ne delujejo. Skratka, kakšna naj bo predelitev te agende? Agendo bomo sprejeli v Abidžanu, ta točka bo tudi na programu, potem kako se vse skupaj odraža na področju dela. Glede na demografsko rast, naj bi Afrika ustvarila 18 milijonov delovnih mest letno. To je res ogromno, ogromno, praktično neizvedljivo. Če želimo ustvariti čim več delovnih mest, bomo morali pripraviti tudi ukrepe na področju naložb, ustvariti bomo morali gospodarstvo dodane vrednosti, instrumenti nam bodo pri tem pomagali. Prav imate tudi, ko pravite, da ni dovolj, da ustvarimo zgolj delovna mesta. Pomembno je, da mladi Afričani sprejmejo ta delovna mesta. Torej, več dejavnosti na področju izobraževanja in predvsem na področju tehničnega usposabljanja in poklicnega usposabljanja. To je bistvenega pomena. To je ena od zadev, ki jih bomo skušali bolj povdariti na vrhu. S čimer prihajam na zelo občutljivo vprašanje, ki pa ga bom vendarle omenil. Gre za družinsko načrtovanje za spolne in reproduktivne pravice. Vemo, da je to vprašanje občutljivo za nekatere države članice, ampak Mislim, da se bomo morali potruditi za to, da se stopnje demografske rasti omeji. Tudi s pomočjo izobraževanja deklic in žensk, tudi s pomočjo ustvarjanja delovnih mest za ženske in s pomočjo družinskega načrtovanja. Tako bomo lahko nekoliko omejili demografsko rast. Če želimo doseči vse to, pa potrebujemo, in tu se strinjam z vami popolnoma, kolektivno odločno ukrepanje Evropske unije in držav članic. Vsi vemo, kakšne so omejitve pri tem početju. Upam, da bo do razprave o prihodnjem večletnem finančnem okviru privedle do rezultata, ki ne bo bistveno zmanjšal proračuna za zunanje dejavnosti. Razprava o tem, da naj bi tudi to vprašanje vključili v proračun, se je že začela. Poznamo vse prednosti, poznamo vse slabosti, verjetno mi tega ni treba zdaj izredno podarjati. Je pa zelo pomembno, da poskrbimo za skupno upravljanje vsega tistega, kar izvajamo na področju zonalnih odnosov. Predvsem bi morali poskrbeti za sinergijo, za usklajevanje pri uporabi sredstev, ki so na voljo na evropski ravni in na nacionalni ravni. Gre za tako imenovano skupno programiranje. Ta je sicer precej naporno, ker so ciklusi različni, ampak preseči moramo te birokratske ovire, ker gre tu v samem bistvu za političen izziv. Še enkrat, kolikor je le mogoče, bomo vrh v Abidžanu izkoristili za to, da se pogovorimo o teh izzivih. Vse države članice bodo zastopane, skoraj da vse na, vo, na ravni vodi vlad in držav, nekatere države na ravni ministrov za zunanje zadeve. Podpisali bomo skupne zaveze, potem pa si bomo, mislim, da vsi prizadevali za to, da z državami članicami preverimo, kako lahko vse te izzive uresničimo. Ne zgolj na ravni Evropske unije, temveč tudi s pomočjo proračunov, ki jih vodijo države v dvostranskih odnosih. S čimer prehajam na zadnjo točko. Na vprašanje, ki ga je spostavil gospod Depre. Verjetno veste, da je to politično vprašanje. Koliko prinese diaspora? Mi smo se tega vprašanja že lotili. Bistveno smo zmanjšali stroške nakazil, torej ko gre za nakazila iz eh, Evrope v Afriko, so bila ta predvsej draga. Zdaj so se stroški znižali. Ostaja pa še eno vprašanje. Kaj se zgodi s tem denarjem? Ali ne bi raje ustvarili instrumentov, ki nam bodo omogočili, da ta sredstva ustrezno reguliramo. Da ne bodo mislili, da so vsa ta sredstva zgolj nek dodatek, ki ga lahko uporabijo, kakorkoli želijo. Bolje bi bilo, če bi vsta denar ciljno usmerili, bolj trajnostno usmerili, namenili za naložbe. Je pa zadeva občutljiva, ker gre za zaseben denar, ki pripada posameznikom prizadevanja v tej smeri pa so nedvomno potrebna. Ali lahko nadomestimo znesek? V letu 2015 je bil znesek primerljiv. 21 milijard evrov nakazil, 21,4 milijarde evrov javne razvojne pomoči. Ali lahko to kar tako nadomestimo? Mislim, da ne. kar lahko Evropa sprejme na področju zakonitih migracij, je zelo omejeno, zelo omejeno, če se navežem na predhodnega govornika. Kako se uporabi ta denar, je tudi druga zgodba. Ta denar se porablja drugače, v primerjavi s tem, kako se porabljajo sredstva, ki jih mi ponudimo za razvojno pomoč. 21 milijard razvojne pomoči ima veliko večji vpliv, kot jih imajo teh 21 milijard v obliki nakazil. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Tako dobro ste odgovorili, da ste vzbudili še par novih vprašanj. Smo zelo interaktivni. Gospod Deprej. Um. ne želim biti preveč provokativen, ampak vseeno je to vprašanje, ki sem ga zastavil, služilo nečemu. Iluzorno je, da bi sklepali, da bi na podlagi trenutnih demografskih trendov mislili, da bomo kakorkoli zmanjšali migracijski pritisk, pa naj si gre s pomočjo izobraževanja, s pomočjo gospodarskega razvoja ali česarkoli že družinskega načrtovanja. Z vsemi sredstvi, ki jih vlagamo, ne bomo zaustavili teh migranskih tokov, še posebej ne iz podsaharske Arktike. Afrike. Potem je tu še vprašanje podnebnih sprememb, kakšne pritiske bo to preneslo. Še dvoje bi rad izpostavil. Če gre za transfer denarja, strani ljudi, ki so prišli sem in pošiljajo denar nazaj v Afriko. To pomeni, da gre za posameznike. Tu ne potrebujete nekih dodatnih struktur. Ampak družinski člani teh oseb imajo pravico dostopati do zdravstvenih in izobraževalnih storitev. Mislim, da ne bi smeli podcenjevati, kaj to pomeni, kako obsežen je ta fenomen. Ne vem, ali boste razvili mehanizme, v okviru katerih boste lahko uh, izvajali bolj kolektivne dejavnosti, ki bodo dejansko pomagale k razvoju. Obstaja tudi cel kup instrumentov, ki jih imamo na voljo na nacionalni ravni in na ravni evropskega proračuna ali pa izven proračuna. Skratka, gre za obsežno, neznosno birokracijo. Tu bi vendarle morali uvesti kulturne in politične spremembe v Evropski uniji in upam, da bomo vsi k temu prispevali. Hvala. Tu ste postavili pod vprašanje organigrame Evropske komisije, gospod Depre. Očitno bomo morali opraviti dobro revizijsko delo pri organigramu komisije. Gospod Fernandez. Ja, In gospod Kolmel. Merci, monsieur, le... Hvala lepa, gospod predsednik. Razprava je zelo zanimiva, zelo pomembna. Poudarek bom dal predvsem izobraževanju in usposabljanju. Ne vem, kako lahko zagotavljate sredstva brez tega. Če ne bomo poskrbeli za ta vidik, se bo zgodilo ravno nasprotno. Oni potrebujejo te ljudi, da se vrnajo iz Evropske unije nazaj v Afriko. Moje vprašanje je naslednje. Imamo evropski sklad za trajnostni razvoj. Nekatere države so že izrazile interes. Drugo vprašanje. Če obstajajo zainteresirane države in če vse skupaj deluje v kontekstu platform, se vam zdi, da bodo to začele države uporabljati še v tem finančnem okviru? Dobro, če bomo o tem govorili kasneje, prav. Uh, potem pa še blending z Evropskim razvojnim skladom. Kakšna je stopnja uresničevanja v tem trenutku? Koliko se uporablja ta Evropski razvojni sklad? O tem bomo govorili v drugem delu, gospod Fernandez. Ja, malce sem pohitev. Gospod Kolmel. Ja, film. Hvala, predsednik. Tudi sam bi se želel še enkrat oglasiti in zastaviti še eno dodatno vprašanje. Pred približno pol leta sem obiskal Svetovno banko in strokovnjaki na področju razvojne pomoči zlasti v Afriki so mi povedali naslednje. Bistvenega pomena je ne samo gledati na denar in na zneske, ki jih tam uporabimo, temveč moramo poskrbeti, da imamo stabilne države, v katere bomo investirali, sicer bo šel denar skozi okno. Ne glede na to, kakšni so zneski. Pa še nekaj. Tem državam ne smemo naložiti preveč eh, bremena, kajti dosti krat nimajo takšnih upravnih infrastruktur, kot jih mi pričakujemo. To pomeni, da ne bomo z škropilnico uh, za vrt letali okoli in malce gasili težave. Ne, moramo pomagati pri razvoju infrastruktur, ki so potrebne. In vendar pri tem ne moramo pričakovati, da bomo kar čez noč te strukture spremenili. Poleg tega sem enkrat poslušal predavanje o demografskem razvoju nekega eminentnega nemškega profesorja. On je rekel naslednje. Vsaj 20 let dela je najprej potrebnega, da bomo lahko kaj spremenili. Torej je čisto iluzorno pričakovati, ja, v 3-4 letih bomo to naredili in s tem bomo spremenili demografski razvoj. Ne, rezultat se bo pokazal šele po 20 letih in več. Eh, Hvala lepa zelo na kratko o teh statističnih podatkih. Podvojitev števila prebivalstva. Zanima me, kakšna je porazdelitev med magrebskimi državami in podsaharsko Afriko. Pa ta financiranje strani diaspore. Mislim, da obstajajo sredstva, ki jih pošljajo v Franciji in ki so pridobljena s pomočjo dela, ampak nekatera sredstva so pa bila pridobljena v obliki uh, javne pomoči. Posamezniki lahko prejmejo določeno pomoč in del te pomoči pošljajo nazaj v Afriko. Zanima me, koliko te javne pomoči se posredno steče v teh 21 milijard in pol. Zanima me, če tudi veste, kaj je s temi posredniki. Ali bi morali morda objaviti te kanale, preko katerih se denar pošilja iz Evrope v Afriko, da ne bo kdo kje kaj prestregel. Gospod Celar želi besedo? Na kratko lepo prosim, ker nas bo gospod direktor zapustil čez dve minuti. Ja, Hvala, predsednik. Kratek bom. Kaj pa počenjamo, da bi zaustavili odtok tako velikih zneskov denarja iz Afrike. Gre za nezakonite denarne tokove iz Afrike in znesek je bistveno večji, kot je znesek naše razvojne pomoči. Leta 2016, da je bi 50 milijard dolarjev zapustilo po nezakonitih poteh afriško celino. Žal so med njimi tudi multinacionalke iz evropskih držav, ki pri tem sodelujejo. Država Čad je šla v stečaj, zato ker je ena, ena od naših eh, multinacionalk eh, enostavno zahtevala, da zaradi neustvarjenega dobička v Čadu mora eh, država Čad plačati ogromne odškodnine. Hvala. Gospod direktor, beseda je vaša, da odgovorite. Merci. Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses. Hvala lepa. Ne vem, če imam vse odgovore, ampak hvala lepa za besedo. Rekli ste, da morate oditi ob 11.45. Naj začnem s Svetovno banko. Mi se strinjamo z nasvetom Svetovne banke. Ne gre zgolj za količino javne razvojne pomoči, delati moramo tudi na kakovosti drž... stanja v partnerskih državah. Že dolgo časa je to prisotno v našem pristopu. Roberto bo nedvomno to še nekoliko bolj podrobno razdelal, vsaj ko gre za naložbe in tako naprej. Bi pa rad izpostavil način izvajanja, ki se nam zdi najbolj primerna modaliteta kakšna je prednost tega, da imamo splošen proračun, da, ni, da nimamo proračuna zgolj za posamezne projekte. Če imamo nek takšen splošen proračun, to pomeni, da se v okviru dialoga pogovorimo o teh temeljnih politikah. Govorimo o tem, kako bi lahko okrepili državne zmogljivosti naših partnerjev. V mislih imam tudi komentar kolege Celarja. Zelo pogosto je pomembno tudi to, kako se upravlja z javnimi financami. Nova razvojna agenda posveča posebno pozornost mobilizaciji nacionalnih virov, kar pomeni, da potrebujemo ustrezne sisteme za upravljanje javnih financ. Ti sistemi morajo biti trdni. V tem kontekstu pa imamo tudi ofenzivno agendo, s katero se želimo lotiti nezakonitih finančnih tokov. Jasno je, da je v Afriki to problem, to priznamo, to vemo, zato smo soočeni s tem odtokom sredstev, ki ga moramo prekiniti. Je pa to na naši agendi, naj vas pomirim. Poleg tega je to prednostnega pomena, ker je to tudi v središču agende 2030, ne samo naše razvojne agende. Druga pripomba. Strinjam se, da bomo morali na afriški celini vložiti še veliko truda in da gre za delo na dolgi rok. Migracijski tokovi, demografski izzivi, to ni nekaj, kar bi lahko razrešili v treh, štirih, petih letih. Zdaj se moramo začeti ukvarjati z dolgoročnimi načrti. Vzpostavili smo tudi skrbniški sklad za Afriko. S pomočjo tega instrumenta tudi bolje razumemo, kako lahko ukrepamo, kakšen vpliv lahko pričakujemo. Neodvisno smo spostavili tudi sistem spremljanja ki nam bo omogočil, da bomo bolje razumeli, ali to, kar počnemo, prinaša rezultate ali ne, ali kaj doprinese ali ne. Delati moramo tudi na ključnih razlogih, zakaj prihaja do migracij. To ni delo, s katerim se bomo ukvarjali zgolj v naslednjih nekaj letih, temveč v naslednjih desetletjih. Ko se bomo torej pogovarjali o naslednjem ciklusu, o naslednjem večletnem finančnem okviru, je v našem interesu, da to nekoliko bolj podrobno obravnavamo in da pripravimo tudi bolj natančne politike s tem v zvezi in s tem dopolnimo to, kar smo že storili na področju raziskav in spremljanja. Potem vprašanje glede diaspore. Številk nimam, ne moram vam posredovati številk glede sestave izvora teh nakazil, v kolikšni meri gre za sredstva, ki so bila pridobljena v obliki zaposlitve diaspore, v kolikšni meri gre za razno razna nakazila v smislu pomoči, ki jo prejmejo afričani, ki zakonito bivajo v Evropi, koliko predstavlja javna pomoč v okviru teh nakazil. Zadeve niso tako zelo očitne, naj povem zgolj to, da je del razvojne pomoči, ki jo štejemo kot APD, porabljene v Evropi. Del te razvojne pomoči se torej uporablja v Evropi za sprejem. Sprejem beguncev v Evropi. Ta računovodski sistem Ja, v tej proračunski zmedi ne vemo, kam kaj sodi točno. Čemu služi teh 21 milijard in pol potem? Tu navajate velike številke, ampak ali prihaja do reciklaže denarja, ali prihaja do delnega prikrivanja uporabe. Ja. Mislim, da tu ne gre za kakršnokoli prikrivanje zadeve so letno prijavljene tudi v ECD-ju, kjer je tudi z računovodskega vidika poskrbelo za vse. Zneski niso dosledni, sam ne poznam teh številk na pamet, ampak te podatke vam lahko nedvomno pošljemo. S čimer prihajam na pripombo kolege Depreja. Kako se uporabljajo ta nakazila v Afriki? Gre za posamečne zneske, ki se jih pošlje včasih družinam. Roberto bo več povedal o tem. Vidimo pa tudi vedno bolj pogosto, da se ti zneski uporabijo za naložbe ki ne zadevajo zgolj ene, drža, ene družine, temveč zadevajo vas, skupnost v Somaliju, smo priča temu. Somalija trenutno doživlja nekoliko bolj težavno obdobje, ampak vidimo, da Somalija postopoma ponovno postaja država. V Evropi, Kanadi, ZDA je precejšnja somalska diaspora, ki se je mobilizirala, ne pošiljajo denarja zgolj družinam, namreč obstaja politika za to, da bi ponovno razvili mesta, vasi, pristanišča. Ta denar se torej konkretno in koristno porablja. Izobraževanje, usposabljanje. Se strinjam z gospodom Fernandešem, to je temeljnega pomena mislim, da bomo v naslednjem programskem ciklu videli, da je ta sektor izobraževanja in usposabljanja izjemno pomemben. Z vso silo bo spet udaril na plan, namreč, ko gre za javno razvojno pomoč, zlasti z obdobje po 2020, bosta ta dva sektorja še kako prisotna. Tudi predsednik Macron je v Franciji jasno najavil, kakšne namene ima v Afriki. Še zadnja točka. Razočarati vas bom moral ponovno, gospod predsednik, ko gre za številke o demografski rasti. Kakšna je povezava med Afriko, Severno Afriko, torej Magrebom in podsaharsko Afriko? Številk nimam, na bolje v tem trenutku, ampak vam jih lahko pošljem kasneje. Hvala. Hvala lepa. V proračunu za leto 2008, ta proračun je bil predmet spravnega postopka v soboto, se omenja tudi pilotni projekt, ki predvideva Erasmus za mlade, ki imajo zmogljivosti na področju agronomije, izobraževanja, usposabljanja. Ti naj bi pomagali potem v Afriki pri pripravi načrta za trajnostni razvoj. Hvala lepa, gospod direktor. Vem, da morate zapustiti sejo. Zdaj pa besedo predajam Robertu Ridolfiju. Naslov je treba podariti, namreč je direktor planeta in blagostanja, gospod direktor. Prezident, en fait, c'est un titre. Hvala, gospod predsednik. <clears throat> Ta moja uradna funkcija je res nekaj, kar me na veliko zaposljuje, če smem reči. Želel bi se zahvaliti temu odboru in zlasti vam, gospod predsednik, za svojo pomoč v trialogu in v času razprav o skladu za trajnostni razvoj. Vse, kar ste vi tam rekli, je sedaj treba pretvoriti v realnost. Štiri leta in pol že razvijamo ta tako imenovan zunanji naložbeni načrt. E, nekoliko bolj zapleten je ta načrt kot e, nekateri drugi skladi. Ta sklad oziroma sklad je samo del tega načrta. Gre za dostop do financiranja, ampak to ni edini vir financiranja. Preden se lotim same tematike, v angliščini bom imel svojo predstavitev, pa bi želel reči morda dve, tri stvari kot uvod. Mislim, da moramo spoštovati odločitve politike in se ne osredotočiti preveč na instrumente. Imamo veliko instrumentov, zapleteni so, strinjam se z vami in v komisiji poskušamo sedaj sklade med seboj povezati, kajti eh, nastali so na podlagi političnih odločitev, ampak eh, iz različnih eh, birokratskih struktur nastale sklade, sedaj treba, da bomo politične odločitve lahko uresničili povezati med seboj. Naslednja stvar. Vloga zasebnega sektorja, ki bi jo zasebni sektor moral imeti, spomnite se iz sporočila iz leta 2014, ki sem ga sam pripravil, kajti sam sem neke vrste hibrid, ko gre za razvojno pomoč. No, leta 2014 smo od sveta dobili dober odziv in od parlamenta, ko gre za predloge v zvezi z angažiranjem zasebnega sektorja, sektorja zasebnega kapitala. Sedaj pa moramo predstaviti še v višjo prestavo, ko gre za sodelovanje z zasebnim sektorjem. V preteklosti je bila prednostna naloga ustvarjanje delovnih mest. Ampak kdo bo ustvarjal ta delovna mesta? verjetno ne vlade, temveč podjetja in podjetniki. Zato se moramo vprašati takole. Splošno okolje za ustvarjanje novih delovnih eh, mest je treba zagotoviti in za to okolje pa je odgovorna vlada. In ti trije stebri, diaspora, s katero se je začela ta predstavitev, no, ko gre za diasporo, moramo biti nekoliko prividni. Ta je namreč zelo Uh, večplastna. V preteklosti smo se resnično osredotočili na zmanjševanje stroškov transakcij povezanih z denarnimi nakazili. Ampak, če si vzamete Western Union in nekatere druge, veste, da so ogromno pred nekaj leti zaračunavali za nakazila minimalnih zneskov. To je bilo neetično, nemoralno. To smo uspeli spremeniti. Ampak, ko gre za ta transfer denarja od posameznika do posameznika, tukaj moramo dvigniti roke od eh, tega področja. To se ne sme nas tikati. Gre za posameznike, gre za njihove družine. Ampak, če govorimo o migrantih v Evropi, oni ustvarjajo neko bogatstvo. In dosti krat to bogatstvo naložijo v različne banke v Nemčiji, Italiji, Franciji in tako naprej. To svoje pridobljeno premoženje. In kot vam bom povedal v svoji predstavitvi, obstajajo načini, kako s pomočjo pokojninskih skladov in zasebnih naložbenikov, ki ne želijo uh, tvegati se svojimi naložbami, lahko naredimo marsikaj. Pa pojdimo na to mojo predstavitev sedaj. Se pa uže dva. Ne vem, kje moram pritisniti ali kam moram sedaj usmeriti tole napravico. Tukaj je prikazana preteklost SDG, torej eh, cili trajnostnega razvoja. O teh ciljih smo veliko razpravljali v preteklosti. Ampak ne gre samo za rast BDP-ja, ki je potrebna, temveč potrebujemo tudi splošno okolje in trajnostne naložbe. No, sedaj pa bom prišel na, v, na angliščino. Imamo neke vrste globalne okvire, ko gre za ta naložbeni načrt. Akcijska agenda iz eh, Addis Abebe za financiranje razvoja. Takrat smo ugotovili, da ODA, torej uh, uradna razvojna pomoč, nikoli ne bo dovolj, temveč da je treba še druge najti kapital. Drugo, evropski konsens o razvoju je bil sprejet v preteklosti in sam sem zato direktor. Gre za 5P-jev. People, Peace, Prosperity, Planet in Partnership v angleščini. Sam sem sedaj odgovoren za dva TAP-ja. Potem globalna strategija. Gre za politično usmeritev Evropske unije na vzven. Bolj smo odprti, poskušamo biti bolj vključujoči, govorimo o vsem. Pred 15 leti se verjetno, gospod predsednik, spomnite, da nam ni bilo dovoljeno razpravljati o lastnih interesih. Razvojna politika je bila neke vrste karitativna, torej dobrodelna dejavnost. Sedaj pa je to del glavnih razprav. Naprej. Cilji zunanjega naložbega načrta prispevajo k doseganju eh, trajnostnih ciljev, ustvarjanje delovnih mest in rast, ustvarjanje eh, Eh, naložbenega okolja, boj proti korupciji. Sam sem bil veleposlanik v eni od tretjih držav in tam smo se borili proti korupciji, ampak več je birokracije, več je korupcije, to je pač normalen pojav in odločanje o dovoljenih licencah in tako naprej je zelo zahtevno v mnogih državah. In potem je tukaj še napisano, eh, spopasti se z vzroki migracij. Glede na potrebe, še vedno na voljo relativno malo sredstev. 210 milijard letno bi morali uh, imeti več dodatnih investicij. Vsako leto, če hočemo doseči cilje trajnostnega razvoja, uh, ki so vključujoči, trajnostni in prijazni do okolja. Ta načrt, zunanji naložbeni načrt, ne vsebuje vseh eh, dejavnosti EU v zunanjosti. Tukaj niso vključeni eh, Latinska Amerika, Jugovzhodna Azija, Karibi in tako naprej. Za enkrat se eh, cel načrt osredotoča samo na Afriko in sosedstvo. Trije stebri. Najprej sklad FSD, Evropski sklad za tajnostni razvoj. 27. septembra smo podpisali listino ustanovitvi sklada, 28. septembra pa je že prvič bil sestanek z poročevalci, z odborom za razvoj v Evropskem parlamentu, kar naj bi pomagalo pri delovanju strateškemu odboru. 7. novembra smo imeli prvi sestanek z operativnim eh, odborom, kjer smo razpravljali o različnih naložbah. Torej, sklad je na levi in na desni. Na eni strani gre za mešanico tradicionalnih oblik financiranja. Najprej nepovratna sredstva, s katerimi lahko zmanjšamo eh, breme, pri posojilih za javne projekte, recimo ceste, železnice, energetske projekte in tako naprej. In to je to tradicionalno kombiniranje virov sredstev iz zadnjih desetih let. Od leta 2007 do leta 2016 smo v Afriki uporabili dve milijardi nepovratnih sredstev, da smo spodbudili Eh, naložbe v javni sektor, torej naložbe v infrastrukturo. Na ta način smo v obdobju od 2007 do 2016 porabili 1,2 milijard in s tem smo angažirali zasebna sredstva v eh, znesku 13 milijard za mm, naložbe v javne projekte. Torej se skupaj funkcionira deset let eh, izkušen tega mešanja razvojnih sredstev z posojili javnih razvojnih bank, kot recimo EIB, Afriške razvojne banke, pa tudi na podlagi francoskih bank, recimo nekaterih drugih smo to dosegli. Tukaj je manjši problemček. Več bilateralne dejavnosti se strani dejav, eh, držav članic je potrebne v tem financiranje javnega sektorja. Imamo podatke, računsko sodišče jih ima, sam sem enkrat v tej dvorani branil komisijo, ko smo razpravljali o poročilu eh, računskega sodišča o kombiniranju teh sredstev in ocena je bila dobra. Kar pa zadeva jamstva, za zasebne naložbe, da bi eh, se njihovo tveganje zmanjšalo, to je pa sedaj nekaj novega. Zato moramo spremeniti uredbo, da bo prvič omogočila v evropskem proračunu eh, rezerve za mm, nepredvidene obveznosti. In sedaj ta srednji stebr. Povezanje s prvim, torej s pripravami naložb, s strani uh, zasebnih in javnih subjektov. Povezano je pa tudi z tretjim stebrom, to je namreč reforme, boljše naložbeno okolje, boj proti korupciji, zagotavljanje sodnih procesov oziroma postopkov, ki morajo biti na voljo v vseh državah, v, katerih, eh, v katere gredo te naložbe. To so torej ti trije stebri, ki so med seboj povezani. Na sredini imamo novost, to so jamstva. V Washingtonu, v Svetovni banki so bili navdušeni nad temi spremembami, torej smo lahko ponosni na nje. Imamo nek nov pristop sedaj, ki je zelo presenetil ljudi v Svetovni banki v Washingtonu. Smo v vodilnih vodstvenih vrstah, ko gre za ta jamstva. No, sedaj drugi poskušajo stvari eh, popraviti tako, da nas bodo ujeli. Kaj pa ta tretja žarnica? Seveda so to žarnice, eh, ki so energetsko učinkovite. Tretja je vse na enem mestu. To je spletni portal, nek back office, ki ga poskušamo ustvariti v komisiji da bi lahko na prijazen način komunicirali z zasebnim sektorjem in z gospodarstvom. To je velik izziv za vse v nas v komisiji. Hočemo namreč vzpostaviti neki nov mehanizem za odgovore na, zaseb, na vprašanja zasebnih eh, investitorjev in eh, poskušali bomo prenašati vsa ta vprašanja v vse sektorje, v vse eh,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 in odločanje o tem, kje naj se plasirajo te naložbe. Ne, hočemo se osredotočiti na tista področja, na katera sedaj, v katera se sedaj ne usmerjajo eh, naložbe. Gre za tako imen credit announcement, torej najavo kreditov za bodoče naložbe. Prvi stebr, kriteriji upravičenosti za sodelovanje v jamstveni schemi iz FSD-ja. Gre za člen 8 o FSD-ju. Tukaj so kriteriji. Dodatnost pomeni, da hočemo zmanjševati tveganja, če uh, kombiniramo, torej se po, povezujemo naša sredstva z drugimi pobudami. Odvisno od tega, kam pač gremo. In potem imamo tukaj ogrožene države, kamor je namenjeno več denarja. 5,2 eh, milijardi jamstev se hitro porabi, če gremo v vse države v Afriki. Potem eh, usklajevanje obrestne politike z posameznimi vrstami tveganja, potem mora iti za naložbe, ki so gospodarsko in finančno upravičene. ko gre za socialno dimenzijo, za eh, poklicno usposabljanje, tudi to je v tem prvem stebru vključeno. In seveda se moramo osredotočiti, kolikor se le da na ženske in mlade. Eh, prvih pet naložbenih okn, ki smo jih predlagali, je moč videti tukaj. Petih je v upravnem odboru smo jih predlagali in mislim, da bo kmalo upravni odbor to sprejel. Jutri bo formalna odločitev o tem sprejela komisija. Gre za eh, trajnostno energijo in trajnostno povezljivost, potem financiranje majhnih, eh, mikro in srednje velikih podjetij. Včeraj smo imeli posvetovanje z finančnimi inštitucijami iz Afrike o tem potem trajnostno gospodarstvo, eh, oprostite kmetijstvo, to je sektor, v katerem nameravamo največ delovnih mest ustvariti, potem trajnostna mesta. To je zanimivo, veliko je opuščanja podeželja in selitev prebivalstva v Afriki v mesta videti in če tega ne bomo obvladali, bo se skupaj postalo katastrofalno. Mesta se hitro razvijajo, rastejo brez ustrezne infrastrukture in ne nazadnje digitalizacija za trajnostni razvoj. Kar zadeva digitalizacijo, trgi tukaj delujejo, obstajajo finančna sredstva za naložbe v digitalizacijo, ampak eh, vseeno teh sredstev ni dovolj. Sedaj pa prosim, če se osredotočimo na naslednje. Vloga Evropske unije, ko gre za drugi stebr, to je tehnična pomoč, tako da bi stebr ena na eni strani in stebr dva, ko gre za informacije uh, eh, se trga, reforme uh, vladnih politik in tako naprej. Ta povezava je pomembna. Kaj imamo tukaj? Gre za povezavo med različnimi sektorji v drugem stebru, Ampak to, kar bi vam želel pojasniti, je, kako bodo ti skladi delovali. Zato nimam prosojnice. Poskušal bom to na figurativni način vam orisati. Jamstvo bo kot neke veste temelj neke zgradbe. Ta sprejme večino teže zgradbe in večino tveganja. Pritličje bo do razvojne banke, ki bodo zagotovile finančna sredstva, prenesle, eh, torej prevzele bodo te banke nekaj teže in nekaj tveganja, ampak ne toliko kot temelji. Potem bomo imeli prvo, drugo, tretje in ne vem koliko na, eh, nadstropi institucionalnih investitorjev, recimo pokojninskih skladov. Torej, 100 milijonov jamstev iz sklada, dve 100 do 300 eh, milijonov so strani razvojnih bank EIB in EBRD in potem si predstavljate na to še 1,5 milijarde, ki jih zagotovijo različni naložbeniki, ki so bolj tržno usmerjeni kot recimo pokojninski skladi. In tukaj najdemo del uh, denarnih nakazil migrantov ali pa če hočete tukaj vidimo tiste prihranke migrantov danes, ki jih je moč usmeriti na produktivni način v te investicije. Torej, kriterij ena je dodatnost in s tem bomo dosegli angažiranje dodatnih zasebnih sredstev. Tretji kriterij je ustvarjanje Eh, novih delovnih mest in to so najbolj pomembni trije kriteriji. Gospod predsednik, eh, mislim, da bo to dovolj, kajti prav bi bilo, da bi imeli še nekaj časa za razpravo. Hvala. Hvala za tako celovito predstavitev in za lepo vizijo tega, kar počenjate in kaj naj bi prenesel ta naložbeni načrt. Sedaj bom dal besedo predsedniku Veteri. Les grandes orientations que nous prenons. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Uh, merci de donner Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da sodelujem na tej zelo zanimivi izmenjavi mnen, vsaj iz afriške perspektive. Je zelo zanimivo videti, da vas dejansko zanima, kaj se pri nas dogaja. Dobro je, da se pogovarjamo o odnosih med Evropsko unijo in Afriko. Najprej bi podal neko splošno perspektivo tudi iz zasebnega sektorja, preden se lotim konkretnih številk, pa še par pripomp imam glede predhodnih izmenjav mnen. Kar zadeva prispevek diaspore. Sam sem akademski migrant, tako da lahko dobro razumem pomisleke in skrbi diaspore. Velik del diaspore v Evropi si želi vrniti nazaj, želijo prispevati k razvoju držav, odkudr prihajajo. Obstajajo pa ovire pri tem. Kot prva, vladanje. Konkreten primer. Kar nekaj zainteresiranih vlagateljev se je pojavilo za področje energije. Naprimer, v Zahodnji Afriki so želeli zgraditi sončno elektrarno. Ti projekte pa vodi Evropska in monetar, ekonomska in monetarna unija Zahodne Afrike, ki ima tehnične študije, študije izvedljivosti za ta projekt. Mi smo se seznanili s tem projektom, s to študijo, ki smo jo tudi razdelili vlagateljem. Potem pa so nastopila bolj poglobljena tehnična vprašanja pri posameznih projektih. Obrnili so se na naju dva pa nismo imela na voljo informacij. Potem smo se obrnili na Ministrstvo za energetiko v posameznih državah, nismo dobili odgovorov. Po dveh, treh, šestih mesecih prejmemo odgovore. Verjetno razumete, da vlagatelj ne more čakati toliko časa za to, da vloži denar, kar pomeni, da tisti, ki prejme naložbo, mora imeti ustrezno infrastrukturo, znotraj katere bi lahko upravljal s to naložbo. Nedavno sem se pogovarjal z enim od zahodnoafriških voditeljev in rekel, osebe, ki vodijo naložbene projekte v Afriki, so v veliki večini javni uradniki, kar pomeni, da ali bo do naložbe prišlo ali ne, to nikakor ne vpliva na posameznika, ki je odgovoren za dosje. Zato smo podali naslednji predlog. Zakaj ne bi predvideli variabilnega plačila za vse te profile, ki se ukvarjajo z projekti? Veliko je brokerjev, veliko je svetovalnih podjetij, teh posrednikov, ki se prav tako lotijo teh projektov in so plačani glede na rezultat. Takoj so nam zaprli vrata, rekli so, da to ni predlog, ki bi bil izvedljiv. Pika. Nekaj časa kasneje vidim tega istega vodjo države, ko v Evropski uniji podaja govor v zvezi s tem, kako bi morali njegovi državi zagotoviti več naložb. Zato se mi zdi, da je potreben predvsem koherenten dostop. Diaspora dobro pozna lokalno kulturo, pozna standarde in tudi druge zadeve, ki so vezane na projekte, ampak afriški voditelji tega ne upoštevajo. Zato mislim, da bi morali to vprašanje dati na mizo. Še vidik migracij. Denar ni edini element ki se pojavlja pri migracijah. Kot tujec se spomnim, sam sem odraščal v Afriki in obstaja lokalna odgovornost, ko gre za komuniciranje, kaj se prikazuje v medijih v Afriki, še posebej, ko gre za mlade. Cel kup sporočil lokalne oblasti dopuščajo, ampak zaradi teh sporočil mladi stopajo v smer, ki spoh ni realna. Zato bi morali osvestiti vse, jih izobraziti, spremeniti komunikacijo in to velja od osnovnih šol naprej. Da ne bodo vsi sanjali o tem, da bodo nekega dne odpotovali v Evropo, ker ni vse skupaj vezano na denar, temveč tudi na kulturna pričakovanja. Toliko glede razprave, ki je potekala v zvezi z migracijami. Če se vrnem na dostop do finančnih virov. Programi in instrumenti so zelo koristni, ko gre za mobiliza mobilizacijo sredstev. Obstaja pa en element, s katerim se redno soočamo v afriškem zasebnem sektorju, kadarkoli je govora o dostopu do virov. Najprej dostop do informacij, kaj je na voljo kot finančni instrument, kot posojilo, kot posojilna vrstica, kot jamstvo. To je stalen, ponavljajoč se problem. Ugotovili smo, da obstaja še en problem in sicer v zvezi z izjemno omejenimi zmogljivostmi lokalnih akterjev in posrednikov. Lokalne banke niso opremljene s tem, da bi lahko odgovorile na zahteve MSP-jev. Govorimo o storitvah. Banka ponuja storitve, storitve pa ponuja na podlagi profila tveganja. Profil tveganja MSP-jev danes ne naleti na sorazmerno storitev. Lokalne banke analizirajo kreditne dosjeje, imajo težave z številom zaposlenih, ne uspejo spremljati dela podjetij, ki so jim ponudili posojilo, ker imajo dober profil, kar zadeva tveganje. Uh, V Burkini Faso imajo model, ki deluje dobro. Manj kot en odstotek neuspešnih projektov imajo, kar zadeva financiranje. Za vsak projekt, ki ga spremljajo finančno, gredo na teren, spremljajo menedžerja, vnaprej pričakujajo tudi težave, naprimer pri plačilih. Okrepiti bi morali zmogljivosti teh finančnih akterjev. Še en element Evropska investicijska banka daje na voljo nekaterim komercialnim bankam posojilne vrstice, ki so namenjene zasebnem sektorju. Če kot vodja nekega podjetja ali menedžer ali direktor pristopiš k lokalni banki, boš ugotovil, da spoh banka ne ve, da EIB daje na voljo posojila. Torej, te banke na lokalni ravni očitno ne prejmejo nič posredniki prejmejo evropska posojila, ampak vprašanje je, kako s tem upravljajo. Običajno gre za kratkoročne kredite oziroma posojila, ker nimajo na voljo dovolj sredstva, da bi spremljali projekte dolgoročno. Banke, s katerimi imamo dobre odnose, nam pač posredujejo to vrstne informacije. Kako torej poskrbeti za to, da bi dostop do teh finančnih instrumentov bil zagotovljen tistim, ki ta denar potrebujejo. Morda bi tu omenil še skrbniški sklad. Model sam po sebi je dokaj zanimiv. Želimo skrajšati postopke dostopanja do sredstev. Pred zaključim pa še par misli. Sodelovanje z lokalnimi akterji. Pred letom ali dvema smo imeli na ravni diaspore projekt, za identifikacijo priložnosti, da bi tudi diaspora lahko dostopala do posojil v zasebnem sektorju. Dostopili smo do sklada, ki je bil financiran strani Evropske unije in Afriške unije. Na strani Evropske unije je bil projekt odobren, ampak Evropa ni mogla zagotoviti finančnih sredstev, dokler afriška stran ne izrazi svojega stališča in še do danes ga ni zato moramo biti realni, pa tudi iskreni, ko govorimo o teh zadevah. Sodelovanje z lokalnimi akterji, da, vse lepo in prav, zato ker bodo s tem tudi prevzeli odgovornost, poskrbeli za razvoj in tako naprej, ampak včasih vse skupaj še bolj zaplete stvari. Lahko bi naložbenikom enostavno dali dostop do virov oziroma do projektov brez sodelovanja z lokalnimi akterji. To bi bil moj doprinos k tej razpravi v zvezi s tem, kaj se dogaja na lokalni ravni. Hvala lepa. Alors, demander... Hvala lepa, gospod predsednik. Poročevalka. Ajdar Garja Zabal, bi še vi povedali, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi, kako je s prvim zasedanjem osmerevalnega odbora? Hvala lepa, gospod predsednik. Z veliko mero zanimanja sem prisluhnila predstavitva. Gospod Ridolf je zelo jasno pokazal, kakšne strategije je oblikovala Evropska unija. Skupaj tudi z Afriko imamo sklad za trajnostni razvoj. Imamo tri točke v naložbenem načrtu. Imamo finančno pomoč, drugačno pomoč in tudi samo naložbeno ozračje. Vse to je zelo pomembno. Mislim, da smo v v okviru tega sklada ta vprašanja zelo natančno opredelili, sklad je dobro strukturiran, ampak zdaj je treba zadeve uresničiti v praksi. Na podlagi predstavitve gospoda Utaraja pa smo lahko videli, kje se pojavljajo težave pri vsakodnevnem razvoju, pri dostopanju do lokalnih naložbenikov, kakšne težave imajo, ker ne prejmejo pravočasno informacij strani vlade ali pa se vlade sploh ne odzovejo. To jih odvrača od tega, da bi vlagali. Potem so tu še posredniki pri posojilih, ki izkoriščajo dobre pogoje EIB-ja. Podobno se pogosto dogaja tudi v evropskih državah, ko komercialne banke sploh ne vedo ali pa ne posredujejo informacij v zvezi s tem, da obstajajo bolj ugodna posojila, ki jih nudi EIB. Ko smo sprejemali EFSI, smo se o tem pogovarjali. Niso vedeli, naprimer, posamezni naložbeniki pri projektih, da tudi EIB nudi jamstva. To lahko še nekoliko zaplete zadeve. Poleg tega, da je finančni sektor v Afriki ali pa drugot nekoliko okleval. Zagotoviti moramo informacije v zvezi s tem, kakšni so pričakovani dobički nekoliko bolj na dolgi rok. In na voljo imamo uradno razvojno pomoč. Preko te pomoči bi lahko izboljšali infrastrukturo v državah, lahko bi pomagali finančnemu sektorju, bankam, vladam. Verjetno je bolj enostavno enost, dati denar za razvojno pomoč, neposredno pa naj sami vodijo te projekte. Ampak nažalost zadeve niso učinkovite. To smo ugotovili. Prišlo je do precejšnje stopnje razvoja, tudi zahvaljujoč uradni pomoči. Mislim pa, da bi morali izboljšati učinkovitost. imamo načrt, v katerega želimo veliko bolj vključiti tudi lokalne akterje. Tako bomo dosegli boljše rezultate. Kadar govorimo o finančnih instrumentih, se dajo te stvari na mize, namreč razvojna pomoč mora prispevati k trajnostnem razvoju, vedno obstajajo projekti, ki se lahko financirajo samo preko subvencij, obstajajo pa tudi drugi projekti, pri katerih se lahko subvencije povežejo s posojili. To vedno znova ponavljamo, ampak vseeno bi rada to še enkrat izpostavila, da ne bomo v okviru prihodnega večetnega finančnega okvira govorili izključno o finančnih instrumentih. Kakorkoli že, za zaključek. Gospod Fernandez je že spraševal o tem, kdaj se bo začela zadeva odvijati. Zat, kolikor vem, je vse skupaj že pripravljeno, zdaj je čas za ukrepanje. Tu in tam se stvari zapletajo, ampak dolgoročno se mi zdi, da bi vse skupaj lahko imelo velik vpliv. Res je, da ni vedno enostavno storiti stvari tako, kot je treba, ampak dobro je, da bomo vsi skušali skoristiti te instrumente na čim boljši način. Afričani, a evropejci in tudi naši sosedi. Hvala. Hvala lepa, gospa Gardja Zabal. Obračam se k kolegom. Ura je že pozna. Imate kakšno vprašanje morda, gospod Fernandez? Merci, Hvala, gospod predsednik. Vprašanje sem že zastavil. Kdaj naj bi se zadeva premaknila naprej? Marširanje je beseda, ki jo zdaj pogosto uporabljamo, ampak zanima me, ali imate kakšne informacije v zvezi s tem, kateri projekti se bodo prijavili, kaj je z pomočjo za ulaganje kandidatur, kako je s tehnično pomočjo. V EFSU imamo na voljo takšen advisory app, aplikacijo za nudenje storitev. Zanima me, kako to deluje. V FCU imamo tudi možnost, da ponudimo pomoč sosednjim državam za projekte, ki so tudi v interesu Evropske unije. Lahko bi pripravili tudi projekte, pri katerih bi finančna sredstva pridobili iz EPSI-ja, pa tudi iz Evropskega sklada za trajnostni razvoj morda. Eh, hvala lepa. Še kdo? Najlepša hvala, gospod predsednik. V večini držav Afrike je 90 odstotkov eh, gospodarstva v bistvu neformalnega, gre za čisto majhna podjetja ali pa eh, družine, ki same proizvajajo kaj ali pa delajo na svojem zemlji. In eh, te mikrofinančne pomoči bi lahko posegle v ta sektor, tako da lahko ta najmanjša podjetja in družine ohranijo svoje delo. Zanima me, kako boste torej eh, zagotovili to, da veliki krediti ne bodo šli samo v roke multinacionalnim velikim podjetjem, ki v bistvu ne ustvarjajo novih delovnih mest, ampak jih bolj izničujejo. Zato, ker eh, v bistvu se zanašajo samo na svojo veliko proizvodnjo. Zanima me torej, kako boste zagotovili to, da bo dobiček ostal v teh državah. Poleg tega pomag, ni, ni tudi dovoljšnega regionalnega trga in zanima me, kako bomo pomagali Afričanom, da izboljšajo trgovske odnose med seboj, med državami Afrike. In ne nazadnje, če bodo te uh, investicije uspešne, če bodo dejansko uh, omogočile proizvodnjo in dobičke, torej proizvodnjo, ki presega uh, njihovo lastno potrebo, kako jim bomo omogočili dostop do evropskega trga. Merci še eno vprašanje ni zgolj evropska unija z državami članicami tista ki ukrepa v afriki kaj pa je z drugimi akterji z drugih celin ki prav tako delujejo v afriki in skrbijo za razvoj hvala gospod predsednik s predsednikom Ouattaro se zelo dobro zavedava, kakšne so omejitve zlasti v finančnem sektorju na lokalni ravni. EIB je res več let dajala globalne subvencije finančnim akterjem na lokalni ravni, ti pa so potem po svoje razpolagali s temi sredstvi. Obstaja velika razlika v primerjavi z EFSI-jem, namreč tu delujemo v kontekstu odprtega trga, pri EIB-ju pa je še cel kup drugih akterjev, ki predlagajo bolj ciljno usmerjene ukrepe. Če odgovorim gospodu Celerju, prej sem že omenil pobudo v zvezi z mikrokrediti. Mikrofinance so vključene v naše delovanje. Ampak če grem po vrstnem redu, strukturiran dialog. To je bilo omenjeno na eni od prosojnic. Tam omenjamo vse nujno potrebne ukrepe, zato da bodo lokalne banke lahko odigrale svojo vlogo. Hvala lepa poročevalki. Res je bila zelo v veliko pomoč pri sprejemanju redbe. Zadeve so vse nekoliko zapletle, ker je to tako ali tako kompleksna zadeva. Pri zamisli o vse na enem mestu pa smo želeli podariti predvsem to, da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 denar, ki ga uporabljamo za gospodarski razvoj, je treba zato bolje porabiti. To je bistvo vsega. Bolje je treba uporabiti tisto, kar imamo na voljo. Za razvoj pa tudi zato, da ohranimo sredstva za primere kriz, pa naj bo to humanitarna ali kakršnekoli druga. Časovnica. Časovnica je naslednja. Pet naložbenih okn bomo najavili na tem vrhu v Abidžanu 29. Na začetku decembra bomo objavili predlog za odajo predlogov za financiranje projektov. Tudi zasebni sektor želimo pritegniti k tem finančnim instrumentom. Nekje do konca januarja, začetka februarja bodo potem prihajale vse te vloge. Skupina strokovnjakov bo zatem opravila oceno, tehnično oceno, gre za skupino strokovnjakov v EIB. Potem bodo komisija in delegacije na mestu samom opravile svojo oceno. Prva jamstva bomo skupaj z francosko agencijo z EIB, ICT iz Španije, z Italijani in z drugimi podpisali ta projekt o mikroposojilih Torej, zadeva bo podpisana nekje v maja. Tako smo si zastavili časovnico. Maja bomo imeli na voljo finančne instrumente, s katerimi bodo finančne institucije lahko dajale jamstva zasebnim ulagateljem. V pipelinu imamo že ulagatelje, med drugim finančne institucije. Na one-stop shopih bodo vse to, kar je v pipelinu, podpirale. To je vse del zonanjega naložbenega načrta. Že zdaj imamo nekje 15 predlogov strani finančnih institucij za mesta, potem v zvezi z energijo, da bomo razrešili probleme, ki ste jih omenili. Če imate težave s tehnično pomočjo v energetskem sektorju, nam to povejte. Tu smo storili veliko dobrega dela in na zahtevo se bomo še vključili. Tehnična pomoč, kako deluje. V tem trenutku nudimo 2-3 milijarde evrov. V državah, v regijah, pri tematskih sklopih se to že postopoma uporablja. Zdaj bomo to preoblikovali v večje sklope. A tehnična pomoč, ki jo nudimo v tem trenutku, se vrši, obstajajo pa tudi razpisi in tako naprej. V konkretnih sektorjih, naprimer v sektorju kmetijstva, želimo uporabiti tudi institucije kot so FAO v Rimu, FIDA, torej sklade za razvoj kmetijstva kot privilegirane partnerje, ker imajo precej izkušenj strokovnega znanja, pa tudi sodelavcev na terenu. To je velik plus. Gospod Celar, gospodarstva res temelijo bolj na neformalnostih v enih državah, bolj kot v drugih, ampak ne moremo sprejeti teh situacij kot nekaj, kar lahko večno traja. Gospodarstva morajo dozoreti, Zato moramo podpirati mikroposojila. Tudi pri izjemno majhnih lokalnih podjetjih bi si pa želeli vzpostaviti tudi vrednotno verigo z večjimi, srednje velikimi podjetji, da bi zagotovili boljšo dinamiko. Kako lahko poskrbimo za to, da bo dobiček ostal v državi? Nažalost na to vprašanje nimam odgovora spoštovati je treba pravila, ki veljajo za naložbe v vsaki državi. Če se izkaže, da v dani državi obstajajo pravila za posamezne profile, ki so v domeni pravosodja, potem je treba to spoštovati. Euh, Vse te dobičke je treba izkoristiti za to, da ustvarimo delovna mesta na lokalni ravni. Kako naj izboljšamo trgovinske odnose? Pogovarjali smo se že o partnerskih gospodarskih sporazumih, ki naj bi nadomestili protokole iz konvencije Lome. Pred 15 leti smo se že začeli o tem pogovarjati, pa še vedno nismo prišli do konca. Če bomo poskrbeli za naložbe, zato da pomagamo državam, da tržijo nekaj, kar ni ravno enostavno, bo to zelo pomagalo tudi njihovim zmogljivostim. Kakšni so izzivi, demografski izzivi, ki ste jih omenjali? Istočasno je to tudi tržna priložnost. Ne moremo poskrbeti zgolj za izvoz za evropske trge, pomembna je tudi proizvodnja za lokalne in regionalne akterje. V Afriki uvažajo ogromno hrane. To je zelo pomembno. Hvala lepa generalnemu direktorju za planet in blagostanje. Hvala lepa za te informacije. Hvala predsedniku Otaraju. Ura je 12.40. Hvala lepa tudi tolmačem, ki so morali ostati dlje, kot so želeli. Zelo zanimiva razprava. Hvala lepa gostom, hvala lepa kolegom, ki ste ostali do konca seje. Vse skupaj je izjemno obetavno. Nihče več ne želi besede, s tem je seja prekinjena do 14.30 minut. Jens Gajer bo predsedoval danes popovdne, ker mene ne bo sodeloval, bom na Skills Week, torej na tednu veščin. Tudi to je način, kako podati odziv na problem brezposelnosti v Evropi. Tudi poklicno izobraževanje in usposabljanje je pomembno, vajništvo in pripravništvo prav tako. Hvala lepa.